Bom govorila kar maternem jeziku. Spoštovene kolegice in kolegi, evropski poslanci, poslanci nacionalnih parlamentov, ostali udeleženci te delavnice. Res mi je veliko zadovoljstvo, da vas lahko pozdravim pri tretjem tematskem sklopu naše medparlamentarne skupščine. Tukaj se bomo govorili o določenih zadevah, ki vsak dan zadevajo naše družine in videli bomo, kako lahko olajšamo življenje naših družin. To je zelo občutljiva tema in uvedla vas bom v to razpravo. Govorimo o tem, kako bi zavarovali pravice staršev in otrok. Vse več državljanov Evropske unije se seli v druge države članice Evropske unije, da so tukaj samostojni, tukaj delajo se poročajo. In s to selitvijo v druge države članice Unije se to pomeni tudi določene spremembe družinskega prava. Govorimo o vse več eh, čezmejnih zakonskih zvezah, ampak žal je tukaj vse več tudi razvez in ločitev. Če pride do čezmejnega zakonskega spora, če pride do različnih državljanstv pri teh zakonskih partnerjih, to pomeni, eh, da pride tudi določenih težav. In posledično to pomeni, eh, da pride do določenih težav pri pravnem varstvu, to je povezano tudi s krmništvom otrok v določenih primerjih eh, lahko pride do ugrabitve otrok določenega starša. Ugrabitve otroka pa so vse večji problem in to pravzaprav pomeni veliko težavo tako za družine, starše in otroke. Ker zadeva Evropsko unijo, smo tukaj dosegli kar velik napredek. Prijeli smo pomembne pravne akte, oblikovali smo pomembne politične strategije na tem področju. Začela je veljati tudi listina o temeljnih pravicah in to je pravno zavezojoč eh, dokument. Pomembne so tudi pravice otrok. Konkretno 24. člen govori o tem, da ima otrok eh, pravico do rednega stika in do rednih eh, obiskov staršev in to je povezano tudi z dobrobitvijo otroka. Isto načelo velja tudi za vse ostale pravne instrumente, recimo uredba, ki ureja izvrševanje in zakonske spore. To pomeni, da je vsak otrok upravičen do stika in pravice do obiska, kar pomeni tudi, da se tako avtomatično priznava pravica do obiska v določeni državi članici Evropske unije. V tej uredbi smo počrtali še eno potrebo, namreč, da tukaj imajo otroci določene pravne postopke in eh, določene eh, varovalke. Isto velja tudi za ugrabitev otrok. Tukaj imamo tudi Haško konvencijo 25. oktober iz leta 1985. Govorimo o mednarodnih vidikih in tukaj se krepi pravica. Zaščita otrok je eden izmed bistvenih načel delovanja Evropske unije in tudi Evropskega parlamenta. Imamo tudi medijatorja, ki ureja te čezmejne spore. In podpredsednica Evropskega parlamenta Roberta Anželili je pristojna za to področje. Gospa Anželili mora zagotoviti prost pretok in spravo in upoštevati mora dobrobit otroka. To je temeljno načelo. Kar pa zateva vsebino in formo, oblikovali smo resolucijo in pripravili smo konkretne predloge, da se bomo borili eh, proti mednarodni ugrabitvi otrok. To je bil odziv na sporočilo komisije, ki je govorila o evropski eh, strategiji in je to povezala s pravicami otrok. Nedavno pa se je odzval tudi odbor eh, za peticije Evropskega parlamenta. Imeli smo kar nekaj zahtevkov in zato smo oblikovali pravila o skrbništvu, o medsebojni pravici do obiska. Številne Evropske poslanke in poslanci smo prijeli veliko pisem, veliko pozivov zaradi ugrabitve otrok. Rekli so, da nimamo ustreznih nacionalnih sistemov in da tukaj želimo poiskati evropske rešitve. Odbor za peticije je tukaj počrtal določene težave, ki izhajajo iz izvajanja te uredbe in nakazali smo na določene pravne vrzeli. Danes bomo predstavili določene izsledke in rezultate. Lahko povem, da smo tukaj res že veliko dosegli, ampak moramo vložiti še dodatna prizadevanja izvajanje, poskrbeti moramo za boljše izvajanje, tako da bomo zaprli te vrzeli, da bomo zagotovili pravno varnost. In kar zadeva pravni sistem, moramo to pravzaprav povezati s trendi na področju družinskega prava. Vse več parov pa je, ki imajo težave pri zanositvi. In tukaj je pomembna čezmejna. Eh, posvojitev ali eh, pa tudi asistirana reprodukcija, kar pomeni, da imamo tukaj veliko pravnih ovir, ko govorimo o priznavanju starševstva v drugi državi članici. Recimo, ne morejo upisati otroka v šolo. Posledično imamo veliko primerov, kjer imamo težave zaradi priznavanja starševstva, zaradi priznavanja posvojitve in to veliko krat ni omogočeno v drugi državi članici. In ravno zato je bistvenega pomena tako za otroke, kot tudi za starše, da se zagotovi ta pravna varnost. Odbor Libe pa je ravno zato naročil študijo. Oblikovali eh, smo dokument, ki govori o čezmejni posvojitvi. In danes bomo slišali, kakšni so rezultati. Dovolite mi, da pravzaprav omenim eh, tudi o nadomestnem starševstvu in da govorim o določenih mednarodnih pogodbah. Kar zadeva zunaj telesno oploditev, tukaj imamo številne možnosti in tako lahko pomagamo tudi tistim parom, ki so neplodni in imajo eh, težave. Lahko se pravzaprav odločijo za nadomestno mater, kar pa lahko včasih privede do pravnih posledic recimo vprašanje priznavanja starševstva, potem pa tudi kakšno bo državljanstvo tega otroka. Smo poslanke in poslanci in naša obveznost je, da se soočimo s temi novimi izzivi, da sprejmemo nove ukrepe in da tako pravzaprav otvarimo obstoječe ovire na tem področju. Gospa Sonja Bek, ona je belgijska poslanka in rada bi jo pozdravila v naši sredi ob koncu bo tudi predstavila bistvene rezultate te študije. Potem pa bi rada izkoristila to priložnost in eh, bi se pravzaprav zahvalila podpredsednici Roberti Anilili, ki je evropska ombudsmanka in ona bo tudi predstavila to razpravo. Potem pa predstavljam tudi ostale govornike. Še enkrat eh, bi vas eh, prosila, da upoštevate 10 minut. Ta čas vam je bil odmerjen, tako da bomo imeli ob koncu še dovolj časa za razpravo. In res bom tukaj zelo stroga. Sedaj pa prva tema, ki jo bomo obravnavali. Sedanje razmere, ko govorimo o uporabi uredbe Brusel 2, to je nova uredba, tukaj bomo predvsem upoštevali čezmejno izvajanje sodnih odločb na tem področju. Gospod Gian Paolo Romano, predstavnik Švicarskega inštituta za primerjalno pravo, naj bo predstavil izsledke študije, ki govori o pravicah obiska, ki eh, govori tudi o čezmejnih eh, ločitvah in govori tudi o starševski odgovornosti ter o skrbništvu otrok. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, francoski inštitut za primerjalno kravo, ki ga predstavlja, je odgovoren za to, da izvede študijo o štarsovski odgovornosti eh, in o pravicah do obiskov v primeru čezmejnih ločitev. Ta študija je bila narejena aprila, sedaj jo je mogoče dobiti na spletni strani parlamenta. In eh, sedaj bi se želel tudi zahvaliti vsem tistim, ki so organizirali ta dan in ki so bili tudi naši privilegirani sogovorniki v času tega premisleke. Skušali smo ugotoviti, kakšen napredek je bil dosežen, ravno tako smo skušali oblikovati tudi priporočila za v prihodne. Z vami bi želel eh, deliti nekaj sadov te eh, raziskave. Nobenega dvoma ni, da uredba Brusel 2a predstavlja zelo pomemben napredek, kar zadeva poenostavitev eh, življenja ljudi. Naj na hitro povzamem glavne rešitve, kar zadeva eh, sodno pristojnost. Načelo je naslednjo. Eh, sodnik, ki je odgovoren, je tisti, ki je v mestu prebivanja eh, otroka eh, in sicer je to po sodni praksi sodišča eh, z dne 9. maja ta odločitev. Odločb, eh, ta odločba je pomembna in jo spremlja cela vrsta indikov. Potem je pa tu še mehanizem transferja pristojnosti in nacionalne pristojnosti oziroma nacionalne eh, sodne prakse. Kažejo, eh, da se lahko zgodi tudi drugače. Strani se lahko odločijo tudi za drugo sodišče. V tem primeru nacionalna sodišča kažejo, da so koristna. Kaj ti? V, na Poljskem je leta 2008 bila sprej, eh, sprejeta odločba v Katovicah. Eh, vendar pa je tu še cela vrsta eh, razlogov za eh, zavrnitev, ko gre za izvršitev odločba. Tu je še vprašanje egzekvatorja, uredba 44. Potem je, je tu še problem ugrabitev otrok in to je najpomembnejši vidik, ampak nova uredba rešuje konflikt med dvema Eh, predstojnima sodiščama obeh držav. Torej, odločitev o nevrnitvi je tista, ki se lahko potrdi, eh, potrdi in pomen te določbe je poudarilo sodišče Evropske unije v glavnih eh, sožbah. Potem so pa tu še pravice do obiskov, tudi te eh, lahko eh, evropski egzekvator potrdi. K, eh, torej, kakšna je lahko pomoč nacionalne in evropske sodne prakse v zvezi z uporabo Brusel 2a? Bilanca je pozitivna v glavnem. Nekaj težav je bilo ugotovljenih in sicer na nacionalni ravni, vendar te težave niso bile take, da jih eh, sodišče Evropske unije ne bi moglo rešiti. Eh, tako da so trenutno rezultati as, e, eh, kar obetavni. E, vseeno pa bi bilo mogoče izboljšati sistem starševskega, starševskega skrbstva in sicer prvič, kar zadeva priznavanja. Tu ugotavljamo, da ko gre za varstvo oziroma skrbništvo nad otroki, še vedno je veliko razlogov za zavrnitev. Člen 23 jih vsebuje sedem. Dovolj je, da si pogledamo nacionalno sodno prakso in že ugotovimo, da je takih primerov kar precej. Torej, eh, Lobelanski šlesvih Holštajn v tem primeru niso želeli priznati italijanske odločbe. Vsakršno zavrnitev priznavanja sproži eh, konflikt odločb. Kaj ti država, ki je zavrnila priznavanje odločbe, mora izdati novo odločbo. Ta odločba je pa običajno drugačna od tiste, ki ni bila priznana. V, pri konfliktu teh odločitev lahko pride tudi do neurejenega oziroma nepravilne uporabe pravil. In potem mora spet eh, posredovati sodišče Evropske unije vendar pa vse te težave negativno vplivajo na ustvarjanje skupnega prostora. E, če gre za primer, ko nemško sodišče in francosko sodišče drugače razdeli otroke in v tem primeru otrok ne ve nič. Nam se je zdelo, da je ta primer zanikanje prava skupnosti, ki, to je tudi primer, ki krši človekove pravice. Kajti gre za to, da moramo v takih primerjih imeti eno samo enotno sodno odločbo, ne pa dve ali več nasprotujočih si odločb. Ta uredba sicer eh, komplicira določene stvari, po drugi strani pa jih poenostavlja. Če hočemo stvar popraviti, danes do povdne je gospa komisarka Redingova rekla, da lahko razmišljamo o razširitvi mehanizma za priznavanja na vse odložbe, ki se nanašajo na starševsko odgovornost. In eh, to priznavanje je danes imperativno nujno, lahko pa že podvomimo o logiki tega dvojnega mehanizma dva vidika odločba, se pravi tisti del, ki govori o pravicah do obiska in tisti, ki govori o skrbništvu, ta dva vidika sta običajno solidarna in tu ne gre potem, da diferenciran režim, ki ga trenutno predvedeva Bruselj 2a. Lahko pa razmišljamo tudi o spostavitvi sistema reševanja konfliktov sodnih odločb mogoče lahko malo sanjamo, ampak lahko predvidimo, da če pride do takih konfliktov, potem bi jih morali predložiti eh, sodišču Evropske unije. Tako kot je v Franciji pre, eh, po, eh, predvideno v členu 618 civilnega zakonika. Vendar pa gre tudi za sodelovanje sodnikov, ko gre za določanje skrbništva nad otroki često eh, oba starša eh, živita v različnih državah. Otrok ima pomembne stike, ampak pristojno za odločanje v takih konfliktih pa gre lahko samo sodniko ene same države. Ampak vsi sodniki pa nimajo Eh, vsega znanja, da bi lahko imeli multilateralen pogled na to stanje. Njihova optika, njihov pogled je torej neobjektiven in v situaciji med Italijo in Nemčijo, eh, zadeva Kolombo recimo je tu bila zelo odmevna. In eh, če je sodnik Nemec, se najprej začne zanimati za nemško stran, se pravi za interese svoje države. Ampak na drugi strani pa lahko sodnik, eh, ki je v državi drugega starša, v stanju, ko lahko oceni interese otroka, recimo v italijanskem primeru, bi nemški sodnik moral upoštevati to, kar reče italijanski sodnik, čeprav formalno odločanje ostane na nemški strani. Ampak kakorkoli že, tudi italijanski sodnik je prispeval svoje eh, elemente za razsodbo. No, ta eh, Evropska sodna mreža še ni tako zelo razvita, da bi lahko bila tu učinkovita. Eh, ampak uredba predvideva že možnost takšnega dialoga med dvema sodiščema in sicer v členu 15, ko se govori o napotitvi na eh, sodišče, ki je najbolj primerno, vendar pa se govori tudi o eh, izmenjavi informacij. Veliko smo govorili o pravu, ki se uporablja v primeru ločitev, manj smo govorili o pravu, ki se uporablja v primeri eh, skrbništva nad otroki. Če se neločeni, neporočeni par loči, recimo po nemškem pravu je mati tista, ki ima ekskluzivno pravico do skrbništva. Zadeva Lamber 5. oktober letos je Evropsko sodišče izdalo sodbo, kar pa zadeva pravo, ki se uporablja za eh, starševsko odgovornost. Imamo Eh, konvencijo iz leta 96, ki pravi, da sodnik uporabi svoje pravo. Ta rešitev se nam ne zdi v skladu z tem, kar se je dogajalo v zadnjih 15 letih. Dodelitev staršem mora biti točno določena z zakonom. Pri tem je treba upoštevati tudi interese otroka. Pri eh, franko-nemškem primeru bi se starši morali po francoskem zakonu stalno dogovarjati o interesih otroka. Gospe in gospodje, to je nekaj rezultatov, ki, se, ki jih prinaša ta študija, ki jo je izvedla naša institucija. Najlepša hvala za vašo pozornost. Ja, Hvala, ker ste predstavili rezultate te študije lahko povem, da je to res pozitiven rezultat, čeprav Evropsko sodišče določenih eh, težav ni moglo rešiti. In tukaj sem nekoliko razočarana, ker sem Nemka zaradi nemškega eh, sodišča, ker mi tukaj res eh, postavljamo v ospredje pravice matere, ampak tudi to se bo verjetno spremenilo. Preden pa prejdemo do naslednjega govornika, bi bi rada predstavila naše obiskovalce, lepo pozdravljeni, dobrodošli in pa dovolite mi, da sedaj pridemo na naslednjo točko na dnevnem redu, ki govori o čezmejnem izvajanju pravice do obiska. O tem bo govorila gospa Gabriela Toma Tvaroh. Ona je eh, predsednica okrožnega sodišča Jozef Štat. Prihaja iz Dunaja. Hvala za vabilo, hvala tudi, ker ste mi dali priložnost, da danes eh, predstavim eh, tudi to poročilo pred eh, tudi nemškim občinstvom, kar nekaj Nemcev je tukaj. Preden pa predstavim eh, to študijo, pa mi tudi dovolite, da povem, eh, kako sem sama pletena v to izvajanje čezmejne pravice do obiska, kako bi lahko tukaj pravzaprav zelo dobro sodišča zagotovila izvajanje te pravice. Ko govorim o pravici do obiska, to je res zelo občudljivo področje. Tukaj poštevamo tudi osmi eh, člen listine o temeljnih pravicah in tukaj se pravzaprav predvideva ta stik med starši in otroki. To je urejeno tudi znotraj zakonodaje, ampak tudi eh, tukaj obstajajo določene težave. Ko pa govorimo o čezmejnih vidikih, tukaj pride še do večjih težav. Kaj pa je bistven cilj, ko govorimo o multilateralnih sporazumih na tem področju? Prvi vrsti gre za to, da bi priznali eh, to pravico in da bi jo učinkovito izvajali, ko govorim o nacionalnih eh, sodnih odločbah. Evropska unija, kar zadeva eh, družinsko pravo, vse bolj v ospredje postavlja ta skupnostni pristop, kar pomeni, da se sklenejo multilateralni sporazumi in cilj te zakonodaje je ravno v tem, da bi zagotovili priznavanje teh sodnih odločb, da bi tako spostavili mednarodne institucije, da bi oblikovali mednarodne mehanizme, ki bi nam eh, pomagali, da bi lahko zagotovili pomoč, ko bi imeli opravka za izvajanjem čezmejnih pravic do obiska. Kje pa so temeljni problemi, ko govorimo o pravici do obiska, ko govorimo o spostavitvi stika med otroki in starši? čeprav pride tukaj do selitve v drugo državo članico. Dovolite mi, da najprej povem, kateri pravni instrumenti ima, so tukaj in kateri pravni instrumenti obstajajo na ravni Evropske unije. Tukaj smo že govorili o uredbi Brusel 2 bis. Govorimo o preznavanju sodnih odločb, ki zadevajo starševsko odgovornost. Uh, Kaj se tukaj predvideva? Govorimo seveda izredno o pravici do obiska. Tukaj je kar nekaj pravnih jamstev, da se ta pravica uveljavi v praksi. Kaj pa je naša podlaga? Tudi eh, sporazum o skrbništvu na evropski ravni. Ne na zadnje pa imamo tudi Haško konvencijo, ki govori o mednarodni ugrabitvi otrok, ko seveda pride eh, do primera ugrabitve otrok in to zadeva tudi seveda pravico do obiska. Potem pa, kaj je temeljen problem, ko imamo opravka s čezmejnimi problemi in to se vedno znova kaže. Težava je v tem, eh, kako pravzaprav razrešiti primer mednarodne pristojnosti. Vprašanje je, katero sodišče je pravzaprav pristojno za reševanje teh sporov. Katero sodišče je tisto, ki mora izdati to sodno odločbo, ki potem tudi velja in se izvaja. Uredba Brusel 2 bis je rekla, da moramo upoštevati eh, sodno pristojnost, ki ureja običajno prebivališče otroka in potem, to je bil drugi korak te uredbe, da bi upoštevala tudi eh, ta prenos oziroma selitev otroka v drugo državo članico. Upoštevali bi to pri pravicah, pri eh, pristojnostih in upoštevali bi tri mesečni rok, ki bi se tukaj upošteval. Zakaj smo se odločili za to rešitev? Rekli smo, da bi upoštevali sodno pristojnost. Prej je država sodišča tukaj izdala sodno odločbo. Ampak sedaj je naš cilj, da bi tist starš, ki ima pravico do obiska, imel tudi možnost, da se prilagodi, da upošteva te nove okoliščine, ki so se v mestnem času pojavile. Veste tudi, da če pride do težav, potem so to sodišča ki morajo pravzaprav reči, kaj bo z nadaljno pravico do obiska in kakšna odločba se bo tukaj izdala. Potem pa še tretji vidik. Gre nam za to, da bi oblikovali možnost, da bi izdali sodno odločbo, da bi priznali to sodno odločbo in da bi jo lahko izvajali in izvršili tudi v drugi državi članici. V uredbi Brusel 2 bis smo tudi oblikovali to odločbo, ki ureja pravico do obiska na ravni Evropske unije ta je zelo pomembna, ker nam zagotavlja določeno jamstvo. Namreč določena država članica, ki je izdala določeno sodno odločbo, tukaj se upošteva 41. člen in to ureja tudi določeno izročitev do tega dokumenta. Tukaj dodatna odločba o izvršljivosti ni potrebna in ta odločba se ne more spodbijati. Prejšnji govornik je že rekel, da imajo sodišče tukaj veliko krat težave in ko govorimo o odpravi postopka eksekvatur, kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da pravzaprav izključimo možnost ugovora proti tej odločbi o izvršitvi. Ker pa zadeva nadzorni mehanizem, država izvršitve tukaj ni več eh, tako pomembna, ampak je pomemben izvršitveni postopek in država izvršitve mora upoštevati ta postopek in to sodno odločbo. Kršitev javnega reda je tukaj edino načelo, ki lahko pomeni spodbijanje te odločitve. Ampak tukaj bi moralo priti tudi do kršitev temeljnih načel, ki so pravzaprav tisti, ki negativno vplivajo na pravni red določene države, kjer se ta sodna odločba mora izvrševati in izvajati in tukaj pride tudi do določenega problema, ker ne na zadnje imamo različne rešitve na ravni držav članic, ko govorimo o izvršljivosti. Recimo tudi v Avstriji tukaj nimamo možnosti, da bi pravzaprav prisilno odvzeli otroka in to pravzaprav potem tudi urejamo s pravico do obiska. Potem pa še četrta točka, ki je povezana s pravico do obiska in tukaj smo upoštevali tudi ugrabitev otroka številni scenariji so možni, številne konstelacije. Recimo pravica do obiska po ugrabitvi. Ali stik otroka s tistim staršem, ki ga je ugrabil, kaj se zgodi po vrnitvi. Ali pa, če do vračanja otroka ne pride, kaj se zgodi kaj se zgodi z drugim staršem, kako se vzpostavi ta stik v prihodnosti. Vse te možnosti pa tudi kažejo na to, da imamo podobne probleme. In sicer kar zadeva pravico do obiska. Pravico do obiska moramo prilagoditi na možnost eh, vzpostavitve stika. Upoštevati moramo eh, tudi spremembo lokacije, spremembo prebivališča. Potrebujemo sodno odločbo. Ne na zadnje, pa je tudi to povezano s vprašanjem potnih stroškov, potem kaj je s finančno podporo za posameznega starša. Ravno tako pa moramo upoštevati alternativne metode, recimo mednarodna medijacija pri teh sporih. Ravno tako se moramo vprašati, kako lahko pravzaprav preprečimo to, da se stiki prekinejo, ravno tako pa se moramo vprašati, kako se lahko izognemo nerazumevanju. Potem pa tudi, ko govorimo o sodelovanju pri ugrabitvi otrok, to je povezano tudi strahom staršem pred nadaljno ugrabitvijo in tudi to negativno vpliva na ponovno spostavitev stika. Vsi ti eh, strahovi morajo biti razpršeni. Kako pa lahko to storimo? Sprejeti moramo eh, določene ukrepe, recimo spremljavo pri obisku, to je določena rešitev. Kot smo tudi eh, videli, pristojnost sodišča države izvora pri pravici do obiska in pri skrbništvu ostaja nedotaknjena. Ampak istočasno pa imamo pristojnost sprejemne države pri določenih ukrepih, ki urejajo tudi pravico do obiska in to so te nove razmere. Kar zadeva odločbo o pravicah do obiska, tukaj bom predstavila konkreten primer. Doris Alpago, Avstrija proti Italiji. Evropsko sodišče je 1. julija 2010 obravnaval ta primer. Štiriletni otrok, eh, starši živijo v Italiji, niso pa poročeni, imajo skupno pravico do skrbništva, prišlo je do prenehanja življenjske skupnosti. In eh, kaj se je zgodilo? Pravzaprav se je oče preselil in eh, z italijansko odločbo sodišča je bilo to prepovedano, ampak kljub temu je prišlo do selitve prišlo je do prenehanja življenjske skupnosti, prišlo je do ločitve med otrokom. In eh, to je že problematika prekinitve stika s staršem. Tukaj v tem primeru je prišlo do prekinitve stikov z očetom. Kaj lahko tukaj eh, storimo? Prišlo je do hitre odločitve strani italijanskega eh, sodišča. Tukaj smo imeli začasno pravico do obiska, ki je bila odrejena v evropski odločbi, ki ureja pravico do obiska. Žal pa se ta pravica do obiska ni spoštovala strani mame. In eh, to je povezano tudi s časovno problematiko, namreč kako lahko izvedemo eh, to odločbo o pravici do obiska, katere možnosti ima drug starš pri tem procesu. To je starš, ki živi v drugi državi, kako lahko uveljavi pravico do obiska, kako lahko to stori učinkovito in hitro. In ravno v tej fazi bi bilo možno poskrbeti za to, da bi imeli učinkovito in hitro medijacijo na mednarodni ravni, tako da bi zaezili dodatno škodo, ki izhaja iz prekinitve stika. Zakaj? Notranje možnosti izvrševanja sodne odločitve in odločbe niso zadostne in v mednarodnem okviru je še to toliko teže uveljaviti. Sama sem orisala ta primer, kaj se je zgodilo. Najprej je to vračanje bilo zavrnjeno, ampak potem je italijansko eh, sodišče naložilo, da se otrok vrne. V končni eh, fazi se je otrok vrnil v Italijo. In potem, ko se je to zgodilo, ko je bila ta vrnitev uspešna, ko se je to vprašanje rešilo, ko je italijansko sodišče obravnavalo eh, ta primer, potem eh, pravica do skrbništva se bo v prihodnosti uveljavila in verjetno se bodo pojavila nova vprašanja. Namreč, eh, kaj pa je s pravico do obiska drugega starša, kako se bo ta pravica izvedla v praksi? Kaj se bo zgodilo? z drugim staršem, ki veliko krat eh, živi v drugi državi in jasno je, da se bodo te težave pojavile tudi v prihodnosti. Ohranitev stika, verjetno se boste strinjali, je pri eh, čezmejnih sporih eh, problematična in veliko krat tukaj pojavljajo tudi drugi problemi, ki niso nujno povezani samo z nacionalnimi primeri izvajanja pravice do obiska. Pravica do obiska se mora izvajati in to mora biti prednostnega pomena. In tukaj smo že upoštevali temeljno pravico otroka, ki ima pravzaprav pravico do stika z obema staršema okrepljeno sodelovanje pri novih instrumentih, tudi mednarodna medijacija je tukaj bistvena. Potrebujemo finančno podporo, povriti moramo tudi potne stroške, ravno tako pa moramo imeti nove ukrepe pri vzpostavljanju stikov. Sama bi predlagala vse te mehanizme. Najlepša hvala. Ja, vielen Dank für diese Ausführung zu einem, denke ich, ganz. Najlepša hvala. Ja, mislim, da je to res občutljiva in težka problematika. Težko bo to res eh, rešiti v praksi, ker odločba o pravici do obiska je izvršljiva na evropski ravni, ampak določene težave se eh, pojavljajo na ravni posamezne države članice, kar je samo po sebi nasprotujoče. Ampak sedaj se bomo pogovarjali o mednarodni ugrabitvi otrok. To je Haška konvencija in uredba Brusel 2 bis. Dve predavateljice, najprej Juliane Hirš, ki je tudi pravna sodelavka Haške konference, ki ureja mednarodno zasebno pravo. Izvolite. Hvala lepa. Danes bom govorila v imenu našega podsekretarja Belema Dankna, ki mogo priti na tale konference sestanek in mu je žal, da ne more biti z nami. Zato bom sedaj predstavila njegov govor v njegovem imenu. In sicer govorila bom o nezakonitem odzemu otrok, o Haški konvenciji in odnosu s konvencijo Brusa 2a. Kon, Haška konvencija o ograbitvi otrok eh, danes vključuje 83 držav podpisnic oziroma pogodbenic in zaenkrat vključuje temeljne načela, ki zagotavljajo pravočasno vrnitev ugrabljenega otroka med državami članicami EU. Delovanje tega, teh instrumentov je spremenila uredba Brusel 2a in v zvezi s tem učinek konvencije Brusel 2, Brusel 2a, ki zagotavlja največjo možno integracijo na regionalni ravni, je pomenil, da smo s tem zaostrili delovanje konvencije, naprimer s tem, da smo uvedli zelo tesne časovne okvire, ko gre za haški postopek, pa tudi okrepili smo stališča oblast, organov države, s katere so bili ugrabljeni otroci. Države članice konvencije se je od 1980, torej število teh pogodbenice veča zadnja država, ki je pristopila k te konvencije, je Moroko. Države, ki, iz, eh, ki izhaja iz islamskega uh, sveta in je eh, tudi ena izmed prvih iz regije Euromed. Še tudi druge države razmišljajo o tem, da bi pristopile, kot je Rusija, Singapur, Japonska, Južna Koreja, Kenija in pa Filipini. En izmed največjih izzivov, pri obravnavi mednarodnih problemov grabitve otrok je, da bi naše izboljšano osnovo za sodelovanje z državami iz uh, islamskega sveta. Dobro vemo, da je število ugrabljenih otrok iz evropskih držav v države, kot so Egipt, Libija in uh, Pakistan, pa tudi v zelinske države, vedno večje. Prizadevanje, da bi izboljšali sodelovanje na tem področju, vključuje tudi dvostranske sporazume, povečano uporabo medijacije, kar je bilo že večkrat omenjeno v številnih govorih danes, pa tudi prizadevanja. Torej, to je nekaj, kar eh, je bilo že večkrat danes rečeno. Torej, prizadevanja, da bi zgradili več zaupanja med pravnimi sistemi, ki jih to zadeva. Obstajajo odročeni primeri izgradne zaupanja. Naprimer, to ni malteški proces, ta se je pričel pred petimi leti. Eh, s Haško konvencijo oziroma se pričajem konferenco, da bi spodbudili dialog med sodniki in višjimi uradniki med državami, ki so članice oziroma pogodbenice Haške konvencije, pa tudi ne, tudi državami, ki niso pogodbenice. Potem je uh, tudi pobuda znot držav Euromed, tudi to uh, smo podprli v Haški konferenci. Dogoročno gledano je pomembno zagotoviti, da bi izboljšano sodelovanje imelo trdno pravno podlago, kot jo zagotavlja konvencija iz 1980. leta. Sveda moramo tudi razmisliti o drugih možnostih, naprimer medijaciji in dejansko trenutno znotraj malteškega procesa eh, v Haški konvenciji izvajamo pobudo, kako bi razvili strukture medijacije v tvojnih eh, nehaških, eh, torej država članica, državah, ki niso pogodbenice Haške konvencije, kot tudi v državah pogodbenicah te konvencije. Ampak seveda to ni dovolj, namreč ne bomo imeli pravne podlage, eh, medijacija ne bo dovolj. Še vedno obstaja pač ta nevarnost, da bi eh, več ugodnosti dobil eh, en starš in da bi tisti starš, ki se lahko zgor, ki je ostal brez otroka, se zgolj pogaja o pravicah do obiska. Tako da moramo razmisliti o podporah medijacije v takšnih primerjih. Zagotoviti je namreč treba, da če obstajajo dogovori, da se te spoštuje v različnih pravnih sistemih, pa tudi, kot je bilo že rečeno, kadar ni takšnih dogovorov, da bi našli neko ustrezno sodno rešitev za takšne primere. Kako bi spodbujali nadaljni razvoj na tem področju? Najprej, tako da bi še naprej gradili zaupanje in spoštovanje med različnimi pravnimi sistemi skozi različne prostopke, kot je naprimer eh, malteški proces in program Euromed. Zagotoviti tudi moramo povečane možnosti, priložnosti, večjo interakcijo med sodniki in a, eh, ključnimi uradniki v državah. Naj vam navedem dve konferenci, ki sta predvideni eh, strani Haške konference v bližnji prihodnosti. Ena bo v Maroku, kjer bo potekala sodelovanje z European Typex program. To bo decembra 2010, druga pa bo v Katarju aprila 2011. Haška konferenca se bo še naprej prizadevala izboljšati sodelovanje med državami skozi regionalne konference. Druga stvar, ki je zelo pomembna in ki jo moramo povdariti, kadar govorimo o spodbujanju nadaljnega razvoja na tem področju, pa je, da bi morali še naprej podarjati deljene skupne vrednote, ki so zapisane v Konvenciji Združenih narodih o pravicah otrok. To je temelj za ta proces. Vse te procesi, ki sledijo, so nastali iz tega in morajo zaradi tega tudi to poštevati. Vse države so se dogovorile, da ima vsak otrok neke temeljne pravice in sicer to, da ješ vedno v stalnem stiku in da ima osebni stik z obema staršema. Poleg tega Konvencija Združenih narodov 11. členu govori tudi o obveznosti držav, da sodelujejo in da se borijo proti nezakonitemu pre, eh, eh, transferju in nevračanju otrok iz tujine. Torej pri teh stvarih bi morali v prihodnosti še bolj napredovati. Ta konvencija o ugrabitvi otrok velja že skoraj do 25 let in hkrati ta, so pred njo številni izzivi. Tako da bi sedaj rada predstavila devet teh izzivov. Najprej prvi, kako zagotoviti, da postopki konvencije delujejo um, hitro, učinkovito in da je izvrševanje tako občutljivo kot učinkovito. Kako bi zagotovili drugič, zlasti, ko gre za primere nasilja v družini, izjemo znotraj 13. člena, da se to ustrezno uporablja in da je vračanje otroka takšno, da poteka v varnih pogojih, tako za otroka, kot tudi za spremljajočega starša ali skrbnika. Tretjič, kako zagotoviti mednarodno doslednost v eh, tolmačenju ključnih instrumentov tega, eh, te konvencije. Četrtič, kako zagotoviti sodelovanje in komuniciranje med centralnimi organi, tako da to poteka gladko, eh, odzivno in hitro. Petič, kako nasloviti vprašanje očinkovitega dostopa do postopkov. Na eni strani tako, ko gre za oba starša, tako tistega, ki je ograbil, kot tistega, ki je ostal brez otroka, pa tudi glede očinkovitega dostopa do postopkov v državah, kjer je prišlo do ograbitve in v državi, kamor se bi naj otrok vrnil. Šestič, kako spodbuditi ozaveščenost in uporabo preventivnih strategij, vključno za dogovorjenega pristopa vprašanja mednarodne preselitve družin. Sedmič, kako izboljšati podporo za čezmejne pravice do stikov med otroki in starši, o čemer smo pravkar govorili. govorili. Petič, kako zagotoviti, da bi sodniki v teh 82 državah pogodbenicah ustrezno pripravljeni za obravnavo takšnih primerov, se pravi, gre za usposabljanje sodnikov za te posebne primere in to bi lahko zagotovili preko tega, da bi zgradili eh, mreže, eh, zagotovili direktno komunikacijo med sodniki in s tem dobili priložnosti, da zgradijo ustrezno med seboj na zaupanje. Hkrati pa, da bi tudi uh, imeli direktno sodelovanje in s tem rešili nekatere primere. In še zadnjič, ampak mogoče je tudi to najpomembnejša izmed vseh točk, kako bi zgradili kulturo pogajanja in dogovora pri vprašanjih, kot so uh, preselitev, uh, stiki, kako bi raz, še nadalje razvili uporabo medijacije in podobne ses, uh, pristope reševanja sporov, kadar pride do takšnih ograbitev. To je nekaj izzivov. katerim je soočeno izvajanje konvencije iz 1980. leta. Tako uh, Haška konferenca uh, kot tudi regionalni, globalni partnerji, vsi poskušamo sedaj obravnavati ta vprašanja na več različnih načinov, naj jih nekaj navedem. Mislim, to, to so naslednji razvoj uh, vodnika najboljših praks. Nekaj jih že imamo, naprimer glede izvrševanja preventivnih okrepov, um, zagotavljanja stikov, potem razvijamo tudi trenutno takš, poseben takšen primer za medijacijo. Potem naslednji ukrep, podpora izmenjavi podatkov, naprimer preko podatkovnih baz, kot je Inkadat, to je uh, Child Abduction Database. Tam uh, je na voljo več različnih mednarodnih odločitev v različnih jezikih, potem zbiranje statističnih podatkov o delovanju konvencije, nadaljni ukrep, razvoj uh, mednarodne uh, pravosodne mreže. Ta vključuje 50 sodnikov, potem periodičen pregled, posebni sestanki, ki potekajo redno, naslednji bo junija 2011. In pa seveda še eno vprašanje, ki je zelo pomembno. Sedaj smo v zgodnih fazah razprave o tem, kako bi dopolnili to konvencijo z 1980. leta s protokolom, s nekaterimi ukrepi. Vidim, da čas hiti. Sveda imate pred sabo tudi dokumente, gradivo, tako da bom sedaj še zgolj omenila, da imamo trenutno dve pobudi eh, pri medijacijo, eh, to je ta malteški projekt in pa ta vodnik najboljših praks. In konvencija še vedno ostaja, mednarodna mobilnost se je povečala, eh, povečala svoj obseg in imamo se tudi večjo škodo, ki je posvečena otrokom tudi starši trpijo, eh, vse to so krute realnosti. In eh, v to konvencijo se osredotočamo na mednarodno sodelovanje, želimo se boriti proti nezakonitemu transferju nevračanja otrokov, otrok. S konvencijo se bomo še naprej prizadevali, torej v Haški konferenci se bomo še naprej prizadevali in eh, podpirali za to, da bi zagotovili čim večjo zaščito otrok. Hvala. Ja, vielen Dank. Unsere zweite Referentin zu diesem Thema. Hvala. Druga predavateljica je gospa Kristina Bleklos, govorila bo o isti tematiki, je odvetnica in tudi članica odvetniške zbornice Anglije in Velsa. Izvolite. Thank you very much, madam Najlepša hvala, gospa predsednica in dober dan, gospe in gospodje. Za razliko od svojih sodržavljanov sem pre, prepričana, da nisem tipična angliženja. Ime mi je eh, Kristina eh, Blacklos, sem pravnica in v svetu, ki je odgovoren za eh, pravne zadeve. Naša družba ima približno 4400 pravnikov in v Bruslu imamo tudi svojo pisarno, zato da bi zagotovili, da eh, so v evropskih institucijah zastopana tudi eh, mnenja in pogledi eh, pravnikov. Julia Bateman je eh, vodja tega oddelka in njej se zahvaljujem za vso pomoč, ki nam jo daje eh, in ki nam jo je dala pri pripravi tega dokumenta. Od Juliane Hirsch, ki je govorila o ugrabitvi otrok z vedika Haške konvencije, torej njo ste slišali, jaz sem pa govorila o instrumentih. Uredba Brusel 2a. Ta Poskušala bom dati pregled in tudi povedati, kako izhaja iz haškega režima. Ravno tako bom govorila o svoji jurisdikciji in kako mi eh, obravnavamo ugrabitve otrok v praksi. Eh, predlagala bom tudi nekaj področji za bodoče delo. Torej, kaj sploh je ugrabitev otroka? Dve obliki ugrabitve otrok poznamo. Ali nezakonito uh, odpeljanje otroka ali pa zadržanje otroka. In to, se, to mora biti narejeno v, v okviru kršitve skrbništva uh, v državi, kjer je, uh, kjer je otrok rezident. Ti, te zadeve so nujne zadeve, so zelo emocionalne in se v bistvu. Uh, dotikajo srca zasebnega življenja ljudi, tako kot večina zadev v okviru družinskega prava. Zato imamo sedaj eh, pravila, ki naj bi zagotovila ustrezno obravnavanje takih zadev. In da, tako lahko centralni organi v vsaki državi med seboj hitro sodelujejo in zaščitijo pravice otroke. Uredba Brusel 2a. Z, eh, ima namen zagotoviti hitro vrnitev otroka in spodbuja učinkovito sodelovanje med pristojnimi organi. Uredba določa zelo stroge roke, v katerih se mora zadeva obravnavati. Povdarek je na tem, da se zagotovi eh, čim hitrejše postopke v nacionalnem pravu in v vsakem primeru je potrebno to narediti v šestih tednih. Tudi na evropski ravni se povdarja pomen hitrosti, kajti sodišče Evropske unije je izvedlo eh, oziroma uvedlo nuj, nujni postopek predhodnega odločanja, ki poenostavlja postopke pred sodišči. Moj dokument se buje nekaj zadev, kjer se je uporabljal eh, ta postopek eh, v primeru ugrabitve otrok, torej gre za zadeve pred Evropskim sodiščem. Ta uredba tudi poenostavlja postopke izvršitve in eh, zahteva, da se sodbe neposredno priznajo in izvršijo v drugih državah članicah brez dodatnih postopkov registracije oziroma priznavanja eh, ali egzekvature. Eh, pod pogojem, da jih spremlja tudi potrdilo, certifikat. Eh, če je otrok ograbljen v eni državi članici in potem eh, odpeljan v drugo, je pristojno sodišče, kjer je otrok eh, prvotno prebival. In sicer ostaja eh, pristojno še naprej, dokler ni otrok eh, običajni rezident v drugi državi. Druga sodišča pa imajo lahko pristojnost samo v dveh eh, izjemnih okoliščinah. Ko je otrok zaprosil za prebivališče in ko so bile prenešene pravice do skrbništva oziroma je otrok dobil eh, prebivalno, eh, torej eh, pravico do prebivanja in je prebiva v tej državi vsaj eno leto. Uredba nima definicije o tem, kaj to je in to morajo urejati nacionalna sodišča. Kar je novo v uredbi Brusel 2 je ta, da povdarja Eh, najbolj pomembne interese otroka, ti so v sredino postopko. In to pomeni, da mora sodišče tudi eh, zaslišati otroka. Ta eh, postopek ni določen v sami uredbi, ampak bodo to urejala nacionalna sodišča. Eh, Sedaj pa nekaj besed o moji jurisdikciji. V skladu z zakonom o ugrabitvi otrok je kaznivo dejanje, če kdorkoli, ki je povezan z otrokom, tega otroka odpelje izven Združenega kraljestva brez pristanka druge osebe, ki ima tudi starševske odgovornosti do tega otroka. Centralni organi v Angliji in Walesu, se pravi eh, Lord Chancellor, tisti, ki delegira te obveznosti eh, enoti za mednarodne ugrabitve otrok ICRU ali kako, Torej, tu moram povedati, da obstajajo tri jurisdikcije znotraj Združenega kraljestva, England and Wales, Škotska in pa Severna Irska. In vsaka od teh jurisdikcij ima svoj lasten pravni sistem. In niti Haška konvencija, niti uredba Brusel 2a se ne more uporabljati med temi jurisdikcijami. Vendar pa je te zadeve mogoče transferirati in Škotska in Severna Irska imata vsak svoj lasni eh, centralni organ kar je pomembno, e, pa ni e, no, nobenih stroškov za e, storitve, ki jih izvaja in kako. Torej, kaj se zgodi, če je otrok odveden na e, Severno Irsko, recimo? Od, starši se obrnejo na centralni organ, ti pošljajo uh, to zahtevo na ikako ali pa starš stopi v neposreden stik z drugim. Če zadeva v skladu z zahtevami, potem se prenese po specializiranemu pravniku, ki pač pozna take zadeve. In vse nove primere obravnavajo v Londonu in sicer na višjem sodišču in uradniki zagotovijo, da se ti primeri, te zadeve obravnavajo zelo eh, hitro. Eh, podaljšanje je lahko samo 21 dni in eh, izvaja se tudi nadzor nad tem, kako zadeve potekajo. Če je situacija obrnena in eh, otroka ograbijo izven Združenega kraljestva, potem se zadeva preda IKAKU in oni pomagajo staršem izpolniti prijavo in potem pomagajo pri vrnitvi otroka. Prijave in dokumenti se pošljajo skupaj s prevodi, če je to potrebno, centralnemu organu države, v katero je otrok bil prepeljan oziroma kjer ga držimo in kako potem spremlja napredek zadeve in se poveže tudi s centralnimi organi, svetuje tudi eh, o eh, angliškem zakonu in naredi vse, kar lahko, da pride primer do uspešnega zaključka. Za zaključek. Uredba Brusel 2a prinaša bistvene procesne izboljšave za države članice EU, saj dopolnjuje določbe Haške konference. Nova področja za inovacija so določanje strogih rokov, potem načela upoštevati interese otroka, ti morajo biti glavni v postopku odločanja. Potem so tu še posebne določbe, ki se nanašajo na zaslišanje otroka, potem se eh, minimirajo tudi razlogi za eh, zavrnitev in centralni organ ne more, oziroma sodišče ne more zavrniti vrnitve otroka, razen če ni oseba, ki je to zahtevala, eh, nima priložnosti tudi povedati svoje. Prosim, preberite si, svoj, si moj dokument, da boste videli, Eh, zadeve, ki so bile obravnavale pred sodiščem Evropske unije, še veliko problemov je. Naj vam povem, kje so tista področja, eh, kjer bi bilo dobro, da se uredba leta 2012 spremeni. Najprej, ni, eh, imamo dobre definicije običajnega prebivališča. Drugič, vprašanje, kdo ima pravico do skrbništva ali ta definicija vključuje tudi samskega očeta, in tretjič v zvezi za določanje pristojnosti in eh, predlagam, da je te tri stvari mogoče še izboljšati oziroma določbe na vseh treh stvarih. In dovolite mi še eno končno priporočilo in to je razmišljanje oziroma razmislek o tem, kako izvesti ustrezno usposabljanje in pa o zaveščanju vseh tistih, ki so upleteni, ki so vključeni v izvajanje te uredbe, kajti ustrezna izobrazba je bistvenega pomena za ustrezno uporabo uredbe. In vsa ta uh, vprašanja bi bilo eh, dobro uh, obravnavati na ravni EU v okviru pravosodnega sodelovanja. Hvala lepa. Ja, Hvala, ker ste nam orisali eh, zadeve tudi v vaši državi članici, ko ste rekli tudi, da je običajno prebivališče velik eh, problem. Eh, to velja za številne osnutke uredb in tukaj ne moremo doseči soglasja in veliko krat prepuščamo državi članici, da se odloči, kako se to najbolje opredeli. Potem pa zaščita otrok v pravnih postopkih. Govorili bomo o zaslišanju otrok. O tem bo govorila Mija Rajhs. Sjorkan, ona je odvetnica, upam, da sem pravilno izgovorila vaše ime. Kot sem že rekla, je odvetnica, ravno tako je članica Švedske odvetniške zbornice. Izvolite. Najlepša hvala. Ponovno, kot je rekla tudi prejša govornica, tudi sama sem odvetnica, prihajam iz Švedske. Prosili so me, da se posvetim zaščiti otrok v sodnih postopkih na ravni držav članic. Začela bom takole, da bom na kratko predstavila Evropsko konvencijo, ki ureja izvajanje pravic otrok. V Štrasburgu januarja, 25. januarja leta 1996 so to konvencijo sprejeli. Tukaj so priznali pravico otrok, ki morajo imeti ustrezne informacije na voljo, ravno tako se mora upoštevati otrokova največja korist. Ravno tako so upoštevali mnenje otrok, ravno tako so upoštevali vlogo staršev, ki morajo zavarovati in veljaviti to pravico, tako da upoštevajo največjo korist otroka. Države članice so ravno tako morale pomagati pri tej zaščiti in to zaščito tudi spodbujati. Ne na zadnje, družine naj bi se dogovorile že pred sodnim postopkom. Prejšnji govorniki so govorili o medijaciji in eh, sama lahko omenim, da kar zadeva Švedsko, imamo Cooperation Talks, to je inštitut eh, in eh, tukaj vključujemo tiste družine, ki se bodo soočile z razvezo oziroma ločitvijo. In ta institucija Cooperation Talks je uspešna, veliko krat pride do sporazuma. Potem uredba Brusel 2 bis je korak naprej in tukaj upoštevamo vse otroke, ki so deleženi v sodnih postopkih. Ravno tako se sklicuje na željo otroka. To je bistvena sprememba v primerjavi z uredbo Brusel 2. Ko sem sama preučevala zakonodajo držav članic, sem videla, da se pravice otrok upoštevajo in so zaščitene na ravni držav članic. Otroci se zaslišujejo, ampak obstajajo določene razlike glede na določbe, ki urejajo zasliševanje, ravno tako, kako se te pravice in določbe izvajajo. Določene spremembe so se zgodile, gre za bistvene spremembe, predvsem glede na to, kako so otroci udeleženi v sodnem postopku ravno tako se spreminja, kako se otroke predstavlja, potem tudi kako se njihova stališča upoštevajo. Vse to se je spremenilo, ampak veliko bomo morali še postoriti. Velika večina držav članic ima na voljo instrumente, kako zaščititi pravice otrok v sodnih postopkih. Vseeno pa lahko te pravice zavarujemo na različne načine. Razlike so takšne in eh, mislim, da moramo to bolj podrobno upoštevati in o tem bom govorila nekoliko več kasneje. Potrebujemo bolj specifične smernice, tako da bomo bolje zavarovali pravice otrok v sodnih postopkih. Ravno tako moramo poiskati bolj podobne instrumente na ravni držav članic, eh, tako da bomo imeli določbe, ker bomo te pravice otrok ustrezno zavarovali. V določenih državah članicah lahko pride do zaslišanja otrok, so lahko priče, tako v civilni kot tudi v kazenskih postopkih, upošteva se določena starost. V drugih državah članicah pa sodišča niso najbolj navdušena nad tem postopkom zaslišanja otrok in tega sploh ne počnejo. V določenih državah jih mora neposredno zaslišati sodnik, upošteva se določena starost, v drugih državah članicah pa ta možnost ni na voljo. Otroci so lahko stranke v civilnih postopkih, ki zadevajo recimo njihove pravice, pravica do skrbništva ali pa pravice ugrabljenih otrok. Tukaj se upoštevajo njihove pravice in se ustrezno izvajajo. Kako pa pride do izvajanja teh pravic, ponovno pride do razlik na ravni posameznih držav članic. Tudi temu bi se morali bolj podrobno posvetiti. obstajajo različne možnosti zaslišanja otroka, kot sem že omenila. To lahko naredijo strokovnjaki, starši, socialni delavci. Socialni skrbniki oziroma ostali organi ponavadi imenujejo te eh, strokovnjake in kar zadeva te poročevalce, kakovost eh, ni enotna. Ampak eh, kakovost teh poročil se mi zdi bistvena. V določenih državah članicah eh, lahko psihologi ali pa ostali strokovnjaki zaslišijo otroka. Kot sem že rekla, v določenih državah članicah je sodnik tisti, ki zasliši otroka, včasih to naredi eh, samostojno, včasih eh, pa ga spremlja strokovnjak, psiholog. V določenih državah članicah lahko že zelo majhni otroci se pojavijo v postopkih zaslišanja, recimo poznamo primere, kjer so bili otroci stari samo 7 ali 8 let. Zelo redko imamo opravka z ločenim predstavništvom. Mislim, da bi bilo dobro, da je temu posvečena večja pozornost, ker to ni najboljša rešitev. Če recimo otroka zaslišamo in upoštevamo uredbo Brusel 2 bis, veliko krat starši so tisti, ki posredujejo to stališče ali pa to naredi neodvisni strokovnjak za zdravje otrok. Potem druge države članice upoštevajo pravice otrok in zaščitijo pravice otrok temu pripisujejo velik pomen. V določeni državi članici ponavadi tudi organizirajo referendum, ko gre za pravice otrok, tako da čim bolj zavarujejo pravice otrok, recimo pri varstvu, skrbništvu, potem dostopu do pravnega varstva, urejajo pa tudi druga vprašanja na teh referendumih. Ravnotežje pri pravicah otrok na eni strani in pravice družin na drugi strani bi morale biti eh, bolj ustrezno upoštevane. Kar zdeva mojo državo Švedsko, upoštevali smo in ratificirali smo konvencijo o pravicah otrok, ampak eh, to se ni ustrezno odrazilo v vseh zakonodajnih ukrepih. Obstaja možnost, eh, da bomo v kratkem času priča predlogu, da bi konvencija postala del švedske zakonodaje. S tem bi nedvomno okrepili izvajanje pravice otrok. Kot sem že omenila, vsaka država članica mora upoštevati pravico otroka, eh, da izrazi svojo preferenco v sodnem postopku. Ampak eh, oblika zaslišanja, kako pravzaprav zaznajo glas otroka, tukaj obstajajo določene razlike. Pravica izražanja lastne volje se veliko krat ne upošteva. Recimo angliška študija Tukaj so zapisali, da skoraj da 75 odstotkov strokovnjakov je reklo, da stališče otrok se naj ne bi upoštevalo v sodnem postopku. Potem nemška raziskava ravno tako kaže, če se v 80 odstotkih eh, sodniki niso upoštevali stališča otroka pri teh pravicah. V Italiji pa samo v 2,5 odstotkih zaslišijo otroka, na švedskem pa sploh ne eh, zaslišujejo otrok oziroma vsaj ne tako, kot bi si želeli. Številne države so, dali, so dale otrokom možnost, eh, da imajo pravico do predstavnika. Ampak v nemških primerjih je to samo 1,6 odstotkov in v britanskih primerjih je to do 10 odstotkov. stališče otrok moramo bolj podrobno upoštevati. Sama bi predlagala, da bi se bolj konkretno posvetili instrumentom, kjer bi videli, kako bi lahko otroke zaslišali. Potrebujemo smernice, tako da bomo vedeli, kako naj bi ta postopek zasliševanja potekal. Govorili smo že o medijatorjih in mislim, da so oni potrebni potrebni pa so tudi posamezniki oziroma poročevalci na ravnih držav članic. Potrebujejo usposabljanje, tudi oni potrebujejo smernice, ker drugače je preveč razlik med določenimi državami članicami in otroci v teh državah. Ob koncu še tole. Posvetila sem se opredelitvam pojmov in nekateri govorniki so že omenili potrebo, da imamo bolj specifične opredelitve pojmov, recimo, ko govorimo o običajnem prebivališču, ko govorimo o starševski odgovornosti ali skrbništvu. O teh stvarih se pogovarjamo, ampak ko govorimo o teh zadevah, različne države razmišljajo drugače oziroma uporabljajo različno terminologijo in zato moramo poenotiti tudi to področje. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Mislim, eh, da je res eh, dober predlog, ki ste ga podali, eh, ker dobro bi bilo, da imamo vzorne smernice, določene države članice jih imajo pri zasliševanju otrok. Naslednja tematika, to je priznanje starševske odgovornosti, biološko starševstvo v primerjavi z nadomestnim starševstvom in tudi sporozumi na tem področju, kar zadeva trende na ravni držav članic, imamo velike e, težave, velike razlike, tudi etične predstave so različne in mislim, da si moramo odgovoriti na vprašanje, ali moramo delovati na ravni Evropske unije. O tem bo poročala Velina Todorova. Ona je članica Bulgarske akademije znanosti. Prihaja iz Sofije, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča, gospe in gospodje. V svoji predstavitvi bo, želim povdariti kompleksno vprašanje, ki se nanaša na nacionalno materialno plavo, pravo, družinsko pravo pri vprašanju nadomestne uh, gast, uh, materinstva, pa tudi nekaj drugih predlogov. Podala bom predloge, kako bi ukrepali, da bi obravnavali ta vprašanja. V vsakem primeru hitri napredek na produktivne medicine, poleg tega, da imamo zelo različne oblike družin, uh, prost pretok in, in tudi priznanje pravice otrok, vse to je postavilo pod vprašaj to tradicionalno pojmovanje starševstva. Do nedavnega je držinsko pravo obravnavalo zakonito starševstvo, prirojstvo, tisto, ki izhaja iz genetske povezave med staršem in otrokom. Vedno več eh, otrok, ki so nastali z darovanimi eh, semenskimi in rajčnimi celicami, pa je samo vprašanje starševstva postalo pod vprašaj. Zlasti eh, zato, ker je sedaj ta biološka resnica ni več edino načelo pri priznavanju starševstva. To pomeni, da je sedaj mogoče, da se rodijo starši, eh, otroci, ki nimajo nobene genetske povezave s svojimi starši. To je lahko tudi rezultat nekih pogodbenih ureditev med starši, tako imenovani. Eh, nadomestni dogovori ali sporazumi. To seveda postavlja različna filozofska in etična vprašanja. O tem potekajo razprave v literaturi in imamo tudi že kar precej eh, politike na tem področju. Eh, nadomestno materinstvo pomeni, da neka ženska eh, nosi otroka druge in bi ga porojstvo potem morala predati tej drugi ženski. Pravni vprašanja, do katerih lahko pride, so sveda številni. Kako bi določili oziroma opredelili starševstvo, v kakšni meri, kako regulirati medicinsko prakso, kako obravnavati uh, komercialni del v tem sporazumu, tako da pač uh, in dobrobit otrok, ki so spočeni na takšen način, uh, najpomembnejša, uh, najpomembnejše vprašanje. Če pa gre za čezmejno eh, nadomestno starševstvo, je pa to še večje vprašanje, ki postavlja pod vprašanje tako zakonito starševstvo kot narodnost otroka. Družinsko pravo v državah članicah se različno odziva na to vprašanje. Le dve državi to izključno eh, eh določata, Združeno kraljestvo in Grčija, sta ti dve državi. Eh, ki je to dopuščata, čeprav imate različne ureditve. Sedem držav to eksplicitno prepoveduje, ostale pa nimajo neke posebne zakonodaje, ampak imajo bolj permisivno stališče. Restriktivni domač odgovor a, eh, na to vprašanje so zakoni, z, raziskovalci opredelili kot enega izmed dejavnikov, ki je govoril v prid tega mednarodnega a, eh, nadomestnega materinstva. pristop, da zakonito starševstvo ne pripada oziroma ne izhaja avtomatsko iz sporazuma o nadomestnem materinstvu. Pokril bi namreč naj vse, ampak nihče ne bi dobil starševskega statusa in ne glede na to, ali ima otrok genetske povezave z njimi ali ne, kar pomeni, da bi naj ta dogovor, to sporazum potem težko izvajali, izvrševali. Namreč koncept, ki to podpira, je namreč ta, da nadomestna mater, ki je v vseh državah, razen v Grči, je tista edina zakonita mati, kajti to izhaja iz eh, samega rojstva otroka. In ni, ne more eh, nobeno eh, do pogodba obvezati temu, da se mora odreč, odreči otroku. Sama se mora strijati s tem, da se odreče otroku zakonito starševstvo pa lahko opredelimo zgolj na podlagi zakonodaje, ne pa s pogodbo. Vrednost takšnega sporazuma je zgolj v tem, da obvesti sodišče, ki odloča o zakonitem starševstvu. Zakon v državah članicah, ki do, dovoljujejo nadomestno materinstvo, določajo povezavo takšnega starševstva preko posvojitve ali uh, drugačnega dogovora. Po Mm. posvojitvi se namreč lahko izda nov rojstni list z imeni posvojitelja. Samo v Grčiji se izda uh, sodni nalog, ki je izdan pred rojstvom in to pomeni takoj avtomatsko priznanje materinstva te uh, ma predvidene matere, ki je tudi potem zapisana v novem rojstnem listu države članice menijo, da bi to morali javno urediti in da ne bi smelo to postati neka uh, trgovinska praksa. Zato, da bi to uredili, so otožene kraljestva imenovali posebne organe. Na, tudi na nizozemskem so uh, sprejeli posebne okrepe. Zato podobno je bila tudi v Grčiji. Druga možnost je koncept uredbe, namreč tudi s tem bi nadomestno materinstvo postalo zelo podobno posvojitvi. Čezmejno nadomestno materinstvo je del tega pojava, ki je zelo podobno tudi nekemu mednarodnemu starševstvu. Šele v zadnjem času smo začeli pročevati pravne vidike tega in to bomo zaključili 2012. V številnih trenutnih primerjih se je pojavila potreba po ukrepanjah, predvsem zaradi tega, ker to močno vpliva na pravni status tako otroka, kot tudi staršev, ki so pleteni ta primer. V nekaterih primerjih, ki sem jih že omenila, opredeljujejo težave v takšnem čezmejnem eh, nadomestnem materinstvu. Tako eh, velja za vse države, Združeno kraljestvo, Francija, Belgija, Nizozemska, so, katerih obstajajo takšni eh, primeri. Namreč šlo, šlo je za primere držav, državljanov, ki so imeli dogovore na domestnem materinstvu v Kaliforniji in Ukrajini. V britanskem primeru sodišče ni priznalo eh, ukrajinskega rostnega lista, ker bi to bilo nasprotje z nacionalnim pravom. In ker je v Združenem kraljestvu nadomestno materinstvo zakonito, je sodišče kar takoj razsodilo o zakonitem starševstvu. Podobno se je zgodilo v španskem in nizozemskem primeru, ko je šlo za tuje rojstne liste, ki jih niso priznali in sicer zaradi tega, ker so pač bili v nasprotju z zakonodajo oziroma v nasprotju z javnim redom. V Franciji pa so se odločili zgolj na to, pred, eh, eh, razsodbo pred rojstvom in ne toliko na sam eh, rojstni list. To je pomenilo, da so priznali tujo razsodbo. Vsako sodišče, kadar se sooča s takšnim mednarodnim nadomestnim materinstvom, izvaja svojo, svojo zakonodajo in se potem odloča o veljavnosti rojstnega lista otroka. V nobenem primeru pa lahko, oziroma so potrebe. Um, staršev, ki želijo takšnega otroka, bile obravnavane kot protizakonite v vseh državah, ki so priznavale eh, mati, ki je rodila, torej rodno mati, kot edino zakonito mati. To bi seveda lahko pomenilo tudi izgubo eh, statusa starša in to bi lahko imelo številne posledice, naprimer tudi to, da bi otrok lahko bil dan v neko. Eh, javno oskrbo. Potrebujemo neke ukrepe in nedavno je zakonito starševstvo na podlagi tega nadomestnega materinstva bilo priznano kot eh, novo področje mednarodnega družinskega prava. Trenutno pa nobena izmed obstoječih uh, instrumentov ne vključuje določb, ki bi to konkretno urejale. Uh, zaradi različnih odzivov eh, v državah članicah na to nadomestno materinstvo od prepovedi do zelo liberalnega pristopa, bi kakršen koli ukrep na, na naddržavni ravni lahko pomenil neke vrste skupne standarde za materialno pravo, ki je mogoče zaenkrat še, kar si mogoče zaenkrat zelo težko predstavljamo se pravi določene starševstva na podlagi nadomestnega materinstva. Na ravni Evropske unije bi mogoče lahko našli rešitev s tem, da bi zablikovali novo uredbo o medsebojnem priznavanju rojstnih listov in takšnih potrdil in določenju starševstva na podlagi nadomestnega materinstva. Podobno smo že začeli izvajati na določenih področjih družinskega prava, naprimer Brusel 1 in Brusel 2a. Tam vključujemo načelo vzemnega priznavanja razsodb v javnih in zasebnih dokumentih. Tukaj gre za dve, dve stvari. Uredba Brusel 2a ne velja za priznavanje uh, spornega starševstva in načelo zemnega priznavanja ne moremo zgolj prenesti iz razsodb o rostnih listih, ker na druge primere. Druga stvar je še torej ravno tako pomembna. Čezmeno nadomestno materinstvo je globalni pojav, ne toliko pojav, ki bi se dogajal zgolj znotraj EU. Zato bi vsak ukrep na, oziroma vsako del, spremanje dokumenta na ravni EU ne bilo dovolj, da bi dosegli zaželjen učinek, torej zaželjeno uredbo. Zato bi mogoče v tem kontekstu lahko razmislili o drugačni uredbi, namreč okrepljeno sodelovanje, prizadevanje na ravni EU, kot tudi vseh eh, pogodbenic Haške konvencije o zasebnem mednarodnem pravu, naprimer, da bi opredelili, kaj sploh čezmejno domestno materinstvo je da bi eh, drug, drugič izoblikovali mednarodno konvencijo o zaseb, vidikih zasebnega materialnega prava in o nadomestnem materinstvu in bi tukaj sledili modelu uh, Haški konvenciji. Usklajena pravila bi zagotovila ustrezno gotovost in predvidljivost odločitev, ki bi bili do, v dobrobit otroka, eh, pa tudi staršev. S tem bi preprečili najbolj sporno vprašanje mednarodnega uh, Eh, nadomestnega materinstva, kot je prodaja otrok in izkoriščanje žensk. Hvala. Ja, ja, hvala. Žal smo pravni strokovnjaki tisti, ki zaostajamo za eh, dejanskimi trendi, ne bi pa si želeli, da bi bil Bruselj 2 bis eh, nekakšna uredba brez državljanstva in da bi tukaj imeli velike težave. Zdaj pa prehajamo na naslednji tematski sklop, ki govori o medsebojnem priznavanju mednarodnih posvojitev, kakšno je dejansko stanje na ravni držav članic, ali moramo delovati na ravni Evropske unije, ali moramo imeti skupno potrdilo o mednarodni posvojitvi, ali potrebujemo evropsko politiko na področju posvojitve. Evropski parlament je tukaj naročil študijo. Gospa Rafaela Pregliasko, se prebičujem, ker sem nekoliko nerodno povedala vaše ime. Ona je pravna strokovnjakinja in tudi menadžerka na institutu, ki spodbuja izvajanje pravic otrok. Ona je pripravila študijo, ki jo je naročil Evropski parlament in bo poročala o rezultatih. Izvolite. Najlepša hvala, da ste nam dali to priložnost, da izvedemo to študijo najprej in da jo tudi predstavimo na tem pomembnem srečanju. Glavni namen te študije je ta, da se postavi primerjalna analiza različnih sistemov za posvojitve s eh, skupaj z bazo znanja in to bi bila potem podlaga za ocenjevanje politik. Upoštevajoč učinek takšnih politik v različnih državah članicah Evropske unije v skladu z eh, raz, raziskovalnimi izidi eh, in pa upoštevajoč eh, nacionalne sisteme za zaščito otrok. Sama se bom osredotočila na pravosodne vidike. Izvedli smo podrobno analizo nacionalnih politik, namen je bil ugotoviti skupne elemente v obstoječih zakonodajah in glavna vprašanja, ki se nanašajo na postopek posvojitve. Istočasno smo skušali identificirati vprašanja in pa konfliktna področja, za katera naj bi predlagali skupne rešitve. Najprej moramo podariti naslednje. Primerjalna analiza v tem poročilu jasno kaže, kako globoke so še vedno nekatere razlike med državami članicami EU. Te razlike so lahko zelo hude in zadevajo tako procesne vidike, kako tudi nacionalne prakse in službe. In nacionalne eh, službe so tudi zelo raznolike vloga nacionalnih zakonodajalcev sodišč in pa pristojnih organov je še vedno osrednja na tem področju. Kar pa zadeva čisto konkretno postopek posvojitve in pa očinek nalogo za posvojitev v državah EU, lahko rečemo, da je večina držav izjavila, da ni bistvenih razlik, kar zagleda status postopka posvojitve med državljani, EU ali pa državljani tretjih držav, ki prebivajo v isti državi. Na splošno lahko rečemo, da državljanstvo posvojiteljev ni predpogoj. Kar pa zadeva pravo, eh, po, po zakonu je posvojitev mogoča le, če imajo starši stalno prebivališče v tej državo, državi. To velja za države podpisnice Haške konvencije. Če neki evropski državljan prebiva v neki drugi državi in je posvojil otoka po postopku države eh, prebivanja, posvojeni otrok avtomatično dobi isto državljanstvo kot pa posvojitelji. Če je država eh, običajnega prebivališča podpisala Haško konvencijo in če eh, posvojitev sprejma pričevalo o ustreznosti, kar določa člen 23 Haške konvencije. V civilnem registru je treba uh, vnesti po to posvojitev tako da se zagotovi, da ima posvojeni otrok in posvojitelj isto državljanstvo. Sicer pa jih je, sicer pa je treba, da te naloge za posvojitev priznajo ali pravosodni ali upravni organi. Bistveni predpogoj za priznanje posvojitve v tujini je naslednja. Ta tuja posvojitev mora biti v celoti v skladu z Eh, notranjimi pravnimi načeli, ki urejajo posvojitve. Ampak v nekaterih državah je predvideno tako, da ko se posvojitev izvede po zakonu, ki je eh, kompatibilno z notranjim pravom, pa vse eno nima posvojit istega učinka kot domača posvojitev. Temu se reče poenostavljena posvojitev. V poročilo podarjamo, da je več rešitev, ki naj bi rešile to, opra to vprašanje in da bi zaradi tega lahko prišlo do napetosti v EU. In če želimo v prihodnje kaj spremeniti, priporočamo, da najprej poenostavimo in uskladimo različne ukrepe, ki že obstajajo, tako da bi potem oblikovali evropsko strategijo, ki pa se ne bi omejevala samo na konvencijo o posvojitvah in pa na Haško konvencijo, ampak tako strategijo, ki bo uh, upoštevala tudi druge mednarodne instrumente, ki urejajo otrokove pravice. V tej perspektivi bi bilo pametno podpreti težnjo, ki je že bila sprejeta, ampak ki jo je mogoče še razdelati. In sicer na podlagi koordiniranih in dolgotrajnih načrtov, ki so usmerjeni k specifičnim ciljem, kot je ratifikacija mednarodnih konvencij, izvajanje novih eh, zakonodajnih aktov na nacionalni ravni, eh, vzpostavitev mehanizma za spremljanje, nadzor vladnih pobud, porazdelitev sredstev, spodbujanje takšnih politik in dejavnikih, katerih cilj je povečati ozaveščenost javnega mnenja o eh, vprašanjih zaščite otrok in zlasti o vprašanjih posvojitve. Kar zadeva kar zadeva te naloge za posvojitev, je treba najti skupno rešitev tako, da se bo zagotovila neposredno, neposredno priznavanje v Evropi odločb, ki so bile sprejete druge. O tem govori Haška konvencija o mednarodnih posvojitvah. Pri tem pa mora biti izpolnen pogoj, spoštovanja interesov otroka. Sedaj smo prišli do naslednjega zaključka. Izgleda, da je bolj pot, potrebno eh, kodificirati notranja pravila, notranja pravna pravila, ampak eh, še pomembneje je razdelati instrumente, ki že obstajajo. Preprečiti pa moramo v kolišni meri zasebno pravo, kjer običajno ureja temeljne pravice. Torej, v kolikšni miri lahko na to zasebno pravo vplivajo temeljne politike EU, kar zadeva torej načela zlasti mednarodnega prava o posvojitvah. Tu bi lahko opredelili reference na obstoječa pravila in bi potem identificirali načela, ki bi jih morala spoštovati, ki bi jih morala spoštovati zakonodaja in pa praksa država članica. Na ta način bi mogoče imeli lahko na koncu skupno politiko na tem področju, ker trenutno Evropska unija nima uh, Eh, zakonodajne pristojnosti, je to pomemben dejavnik, ampak vseeno bi morali najprej poskušati postaviti skupni referenčni okvir. Podrobnejšo analizo vseh teh vprašanj boste našli v našem poročilu in kot veste, ga lahko naložite se spletne strani Evropskega parlamenta in tudi našega inštituta. Najlepša hvala za vašo pozornost. Ja, hvala. Tudi kar zadeva rezultate, je jasno, da moramo kodificirati nova pravila in nove postopke, ki smo jih sedaj sprejeli in to je vse prej kot enostavno. Sedaj bo na vrsti razprava z nacionalnimi parlamenti, ampak predtem bi rada pozdravila v naši srednji podpredsednico Evropskega parlamenta, gospo Angelili. Ona bo imela besedo, predstavila nam bo, kaj, na, kaj se dogaja na njenem področju mednarodne ugrabitve otrok. Izvolite. Grazie, presidente, ringrazio ovviamente gli organi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ti sama bi se rada zahvalila organizatorjem tega zelo pomembnega dogodka, ki nam daje možnost za razpravo. Sama bom predstavila svoje področje delovanja. Sem poročevalka Evropskega parlamenta in poročala bom o mednarodni ugrabitvi otrok. Naj povem, da je Evropski parlament bil prva institucija Evropske unije, ki je razumel, da pri prostem potrok, pretoku posameznikov bomo imeli tudi opravka z številnimi posledicami eh, čezmejnih eh, zakonskih sporov, kar nekaj težav bo, ko govorim o eh, mednarodnih primerjih ločitve oziroma razveze. Evropski parlament je tako predvidel ombudsmana, ki bi reševal določene primere mednarodne ugravitve otrok. To se je zgodilo leta 1986. Ta pobuda je bila zelo odmevna. Zakaj? Takrat eh, smo še vedno imeli opravka z Evropsko gospodarsko skupnostjo in eh, takrat eh, se nismo pogovarjali o minimalnih pristojnostih na področju sodelovanja v civilnih zadevah. O družinskem pravu sploh nismo govorili. Tako da je bila ta pobuda takrat izjemnega pomena. Sedaj imamo kar nekaj podatkov, ki tudi eh, kažejo, eh, kako resen je ta problem. In pred nekaj meseci je Evropska komisija rekla, da se vsako leto zgodi, da imamo nekaj tisoč eh, primerov ločitev in razvez. In Evropska komisija bo pripravila tudi statistično poročilo in eh, videli bomo, kako države članice izvajajo eh, to uredbo iz leta 2002, to je Brusel 2. Pripravili bodo poročilo in tukaj bomo vključili eh, število mednarodnih primerov ugrabitev mladoletnikov. To je pojav, ki postaja vse resnejši. Ravno tako bomo videli, kaj lahko stori medijacija na tem področju. Evropski parlament je že leta 1986 izpostavil dejstvo, da bi morali oblikovati instrument za medijacijo, da bi to pomenilo alternativno reševanje sporov, da bi na tej podlagi lahko dosegli sporazum med obima staršama. seveda, če pride do ugrabitve mladoletnika. O tem smo govorili tudi danes. V šokolmskem programu iz leta 2009 pa smo pripravili zelo jasne smernice na tem področju. V štokholmskem programu smo tudi ugotovili, eh, da potrebujemo okrepljeno sodelovanje na tem področju, da moramo v ta projekt vključiti države članice. Ravno tako smo se sklicevali na družinsko medijacijo na mednarodni ravni. Tudi svet je rekel, da ko govorimo o ugrabitvi mladoletnika strani starša, potrebujemo učinkovito izvajanje obstoječih zakonodajnih instrumentov. Ravno tako pa se moramo vprašati, ali lahko učinkovito uporabimo družinsko medijacijo v mednarodnem okviru. Pri tem pa seveda upoštevamo primere najboljših praks iz držav članic. Ombudsman je ustrezna institucija. Mislim, da moramo tukaj še bolje opredeliti pravila in sprejeti zakonodajne ukrepe. Kaj pa počne Evropski parlament? Urad eh, ombudsmana prisluhne vsem tistim državljanom, ki želijo doseči sporazum. Kar nekaj predlogov smo prijeli eh, strani obeh staršev. Pri tem pa seveda upoštevamo največjo korist otroka. in seveda si v tem duhu prizadevamo za dogovor. Želimo doseči eh, sporazum eh, tako, da prek ombudsmana pride do medijacije, da se izognemo psihološkemu eh, stresu, čustvenemu stresu in tako se tudi izognemo dolgotrajnim birokratskim postopkom. Kaj pa ravno tako počnemo? To je nedvomno inovativen pristop. Nimamo jasnih opredelitev medijacije, ravno tako nimamo jasnih pravil, kar zadeva uporabo urada ombudsmana. Zakonodaja, ki je sprejeta do sedaj, tega ni opredelila in tudi komisija ne. Kaj naredi Evropski parlament, eh, ko z nami stopijo v stik starši? Najprej zagotovimo informacije, ravno tako nudimo psihološko podporo. Skličemo skupino strokovnjakov, ampak seveda določene omejitve obstajajo. Ker kot sem že rekla, nimamo jasne opredelitve in ne vemo, kaj pravzaprav, kaj imamo v mislih, ko govorimo o medijaciji. V tem postopku že od samega začetka starše obvestimo in povemo, da vse poteka na prostovoljni ravni. Če do sporazuma pride, potem lahko uporabijo nacionalni pristojni organ, pri čemer upoštevajo zakonodajo, ki velja za posamezno državo članico. Poleg tega, že od samega začetka, vedno povemo naslednje. Ombudsman lahko upošteva mnenje strokovnjakov. Pripravili smo nekokš, nekakšen kodeks ravnanja za ombudsmana, če pride do ugrabitve otrok. Tukaj pa smo upoštevali direktivo 52 iz leta 2008. In eh, to je edina referenčna eh, točka zakonodajne narave. Naj ob koncu omenim še eno stvar. Na podlagi štokholmskega programa bi bilo zelo dobro, če bi še okrepili urad ombudsmana. Ravno tako sem pristojnim komisarjem posredovala še eno zahtevo. Rekla sem, da bi bilo dobro, če bi se vprašali, ali Evropska unija lahko pripravi opredelitve pojmov ali pa lahko pripravi tudi zakonodajni instrument, s katerim bi uredili področje mednarodne medijacije v družinskih sporih. Tako da bi dobili nekakšno ad hoc razlago pravil tem naborom pravil, pa bi potem lahko poiskali določen zakonodajni okvir, ki bi nam omogočil, da bi lahko rešili to zelo občutljivo vprašanje. Vem, da bo Evropska komisija januarja ali februarja leta 2011 v okviru mandata komisarke Reding pripravila nekaj zamisli. In tukaj bodo obravnavali občutljive zakonodajne obseje, kjer se bodo posvetili občutljivim pravicam otrok. Verjetno se bo tudi eh, zgodilo to, da bomo še dodatno krepili mandat družinskega ombudsmana. To bi nam lahko pomagalo, tako da bi se izognili določenim razmeram kjer morajo mladoletniki sprejeti najslabše posledice ločitve oziroma razveze. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti razprava. Sodvali se bomo z nacionalnimi poslanci. Štiri priglasitve k besedi imam do sedaj. Nizozemski senat, potem grški parlament in eh, dva predstavnika španskega senata, gospa Quick Shit iz nizozemskega senata. Izvolite, beseda vaša.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 ki ščiti otroke. Nizozemci imamo zelo pozitivne izkušnje, imamo tudi eh, sodnika za stike, ki je v neposrednih stikih sodniki iz drugih držav članic. Potem imamo posebno sodišče, isti sistem ima tudi Anglija. In eh, tako imamo ustrezno strokovno znanje in izkušnje, ker nam je to področje zelo pomembno. Ampak določene stvari me vseeno znamerjajo. In sicer, ko sem slišala nekaj besed v zvezi z nadomestnim starševstvom oziroma nadomestnim materinstvom, pred pravnimi rešitvami bi zagovarjala naslednji pristop. Dobro bi bilo, da se posvetimo etičnim eh, vidikom tega problema, da imamo zelo obsežno razpravo. Ne na zadnje imamo eh, številne tehnologije, imamo visoko tehnologijo na tem področju, potem na določenih področjih pa ta tehnologija ni tako napredna. Kaj to pomeni v praksi? Otrok se včasih eh, spočne in vitro, to pomeni, da se uporabi jačna celica matere, spermi očeta in potem se to vnese v telo nadomestne matere. To je posem različno v primerjavi s tistim primerom, kjer pa nadomestna mati je tista, ki zagotovi genski material. Tako da obstajajo različni scenariji in če tega področja ne bomo ustrezno uredili, potem se mi zdi, da bomo imeli velike težave. Tako da bo prišlo eh, do prepovedi komercialnega nadomestnega materinstva. To je prepovedano na nizozemskem, ampak težko je potegniti to ločinico, kdaj je prišlo do komercialnega nadomestnega starševstva, kdaj pa ne. Potem je to, to tudi vprašanje sodelovanja s sosednjimi državami in to je zelo težko urediti. Potem imamo tudi idealen eh, primer pri področju, na področju nadomestnega starševstva, recimo na nizemskem imamo storitve svetovanja. V mislih nimam samo primere visoke tehnologije, ampak kot sem že rekla, tukaj moramo biti zelo pozorni, posvetiti se moramo številnim vidikom pred pravno ureditvijo tega problema. In zato bi vas res prosila, eh, da bi zadeve temeljito preučili, ker otrok mora imeti pravico, da izve, kdo so njegovi biološki starši, kakšen je njegov izvor. Ampak, eh, če na rojstnem listu piše uh, samo ime očeta in matere, ki so posvojitelji, potem eh, to ni ustrezno, ker ne na zadnje pravico otroka moramo upoštevati, pravico do izvora. Pravna pravila niso dovolj, potrebujemo medicinsko, etično in psihološko razpravo na tem področju. Kaj sem si še zabeležila? Toliko smo slišali, da sem nekoliko izgubljena v svojih zapiskih. Ugrabitev otrok. Kakšne so naše izkušnje na ravni Evropske unije? Pravne rešitve so ustrezne, Brusel 2, Haška konvencija sta ustrezna pravna instrumenta, ampak imamo določene težave, kar zadeva sodelovanje z ZDA. Zakaj? Ker tukaj starši nimajo finančnih sredstev na voljo za vodanje pravnih postopkov. To so praktični problemi in posledično pride do velikih težav pri izvajanju teh pravnih instrumentov. Zato se sprašujem, ali bi Evropska unija lahko tukaj sklenila bilateralni sporazum z ZDA, da bi se tukaj vprašali, kako bi lahko praktično izvedli omenjena instrumenta. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Ja, to je nedvomno spodbuda, o tem se bomo pogovorili tudi z ZDA. Vasili Kicinoklu iz Krče. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospe in gospodje, poslanci. Vesela sem, Imamo to pobudo, odlična je. Kar pa je vse zelo uh, presenetljivo za nas pravnike, pa je, da imamo zelo pogosto, naprimer, potožbe, ki jih včasih težko razumemo. Danes pa po vsem tem, kar sem slišala, pa mislim, da smo dobili priložnost, da dokažemo, da to ni vse res. Zlasti, ko gre za vprašanje zaščite mladoletnikov in omogočanje prostega pretoka oseb, tudi odraslih v EU. Grčija je članica EU in nedavno, 2009, je tudi pristopila k Haški konvenciji. Mi mislimo, da je v tej konvenciji zelo pomembno, pomembna zagotovila eh, spoštovanja eh, spoš, pravic otrok in pa temeljnih pravic. Spostavili smo sistem sodelovanja med vsemi državami pogodbenicami, zato da bi zagotovili ta jamstva in da bi se izognili problemov prodaje otrok, pa tudi ugrabitve. Grče poskuša iz objektivnih razlogov spostaviti vse potrebne instrumente. Imamo centralne organe, In seveda imamo tudi tukaj določene probleme, stvari so namreč zelo zapletene med državami. Želimo si zagotoviti nek centralni organ za takšne mednarodne posvojitve. Upamo, da bo na takšen način lahko tudi ta odigral neko vlogo preprečevanja, da bi vedno upošteval korist otroka. In ali bi bilo mogoče preveriti, ali bi posvojitelji izpolnjevali vse potrebne pogoje. Seveda je to zelo težko težko je, da bi en sam organ, pristojni organ, obravnaval tako zelo občutljivo temo. Ampak ne smemo prezreti tega, da pri nas, kot tudi druge, saj mislim, posvojo, lahko posvojimo tudi odraslo osebo. To je element, ki tudi ne sme uiti nadzoru Evropske unije. To je še en element, ki tudi prispeva k prostemu pretoku ljudi v EU. Na podlagi vsega tega bi bilo dobro, da bi seveda se to bilo uspešno in da se bi dogovorili o sklepih, ko spepel jasko čestitam ji za upravljanju delov. To pomeni, da bi vse države članice morale imeti natančne registre, ustraja na tem, da bi potrebno spoštovati načela zaupnosti podatkov. To se seveda nanaša na vse države članice, naprimer, ko gre za spol, starost itd. Ravno tako bi morali poštevati vsa pravila, smernice, zato da bi bolje uporabljali oziroma izvali načelno subsidijarnosti. Vsaka država članica posebej bi morala organizirati sprej, eh, programe sprejemanja in pa uh, posvojitev. V ta namen bi morali organizirati seminarje, kampanje in tudi uh, eh, skoristiti strokovno znanje, znanje psihiatrov za opredeljevanje odnosov otroci starši. Pri tem pa bi še zlasti morali upoštevati tiste z omejenimi zmožnostmi, naprimer invalide. Pa še nekaj ne smemo pozabiti. Pomembno je tudi zaščititi a, eh, zaslišanje otroka. In tukaj imam eno vprašanje za gospod Peljasko. V študiji, ki je bila upravljena, to vprašanje se stane tudi pred prejšnji govornici. Odkdaj mislite, da je otrok dovolj zrel, da bi lahko organizirali takšno zaslišanje? Po vašem mnenju, kdaj, kateri starosti? bi lahko organizirali neko obvezno zaslišanje otroka, mladoletnika, ki bo posvojen. Pa še nekaj moramo zelo pozorno obravnavati. To je vprašanje, ki ga moramo še podrobno pogledati. Potrebujemo posebne določbe, kajti ta starš, ki bo eh, posvojil ali otrok, ki bo posvojen, izhaja iz države, ki morala opraviti to svoje delo sodelovanja ali tega dela ni opravila. Vse to je pomembno in mislim, da bi tudi to morali obravnavati v ob, celotni optiki Haške konvencije. Hvala. Gospod Manuel Altavalaval, predstavnik Španskega senata, je naslednji. Zvolite. Hvala lepa. mislim, da je tole zasedanje bilo zelo zanimivo in obravnavali smo pomemben stebr evropskega družinskega prava, eh, varstvo otrok. In eh, rad bi omenil par točk, ki so se mi zdele zelo zanimive. Deljeno skrbništvo najprej. V Španiji trenutno razpravljamo o tem v španskem senatu smo že zahtevali, da se preuči možne posledice deljenega skrbništva in pa zakonodaje na tem področju. Model, ki si ga želimo spostaviti v Španiji, pa tudi v evropski zakonodaji, je nek prefer, preferencialni model deljenega skrbništva in ne zgolj nek samodejn načelo tega deljenega skrbništva. Se pravi, ne moremo prisiliti ljudi v to. Če bi, naprimer, nek uh, star želel biti skupaj s svojim otrokom, bi mu morali to omogočiti. To ni enako kot starševska odgovornost. Starševska odgovornost pomeni, da želimo doseči dogovor med obima staršema tako očetom kot materjo. Oba si morate prizadevati doseči dogovor na podlagi svoje ljubezni do otroka in pri tem upoštevati največjo korist otroka. Mi bi se radi izognili takšnemu primeru, kjer bi prišlo do pretrganja družinskih vezi. Če pogledamo stvari, ki so spostavljene v zakonodajnih sistemih, je zelo pogosto, vsaj v Frašpani, tako, da zakonodaja pravi, da bi morali poštevati korist otroka. Dobro, ampak kdo odloča to, kaj je korist otroka? Oče ima nek interes, mati pa ima drugačnega. Kaj pa stari starši? Javno toživstvo vsak ima svoj interes in vidi nek drugačen interes. Se pravi, gre za neko jasno pravno določbo korist otroka, ampak potem, ko želimo določiti in opredeliti, kaj to pomeni, pa je potem to na konce koncu tisto, o čemer bomo uh, morali ugotoviti in sodnik na koncu pove. Otroci imajo pravico do deljenega skrbništva, oni imajo pravico videti svoje starše, če tudi se starši uh, ločijo. To vpliva, torej ločitev vpliva na par, ne sme ga vplivati na odnos med eh, starši in otroki. Deljeno skrbništvo je tako tudi pravica za starše, ko gre za uskladitev eh, dela in pa uh, družinskega življenja, se pravi, čas, ki ga preživijo z otroki. In ob, tako očete kot matere bi morali del svojega časa nameniti delu, del pa otrokom. Tako da bi lahko vsi, uh, oziroma oba, izkoristila tako prednosti, ki prinaša delo, kot tudi družinsko življenje. Če pride do konflikta, potem mora seveda sodnik eh, odločiti na podlagi obeh stebrov, ki sem jih prej omenil. Torej, ta preference, da bi morali otroci imeti možnost deljenega skrbništva, pa tudi starši to možnost, da zagotovijo takšno ureditev za otroke. Vse seveda bo zapleteno, kadar gre za čezmejne. Oziroma, čez mejne ločitve, kaj te takrat potem velja zakonodaja skupnosti, na eni strani potem uh, različna nacionalna zakonodaja v državah članicah in uh, smo, o tem smo danes že veliko slišali. Evropska zakonodaja bi morala omogočiti sodnikom, da odloča o tem, kakšni so interesi staršev. Takrat, kadar imamo naprimer mati oziroma očeta, ki ima skrbništvo in ta ne najde dela, takoj dela v državi eh, izvora in se potem odloči preseliti drugam ali celo mora se preseliti drugam v drugo državo. To je ena možnost. Neka druga možnost pa je, da mogoče ni te dobre volje in da nekdo pač želi, da ne bi otrok imel stika z drugim, z drugim staršem. In sodnik mora potem odločiti, kakšen je bil namen. Pravica do dostopa, tudi o tem smo govorili, oziroma pravica do obiskov. Tukaj bi rad nekaj opozoril z vedika jezika, ko gre za ta koncept. Skupni izraz v Španiji je eh, pravica do obiskov v nasprotju s tistim, kar naprimer lahko obravnavamo kot nek eh, sestanek ali obisk pri zdravniku, eh, odvetniku itd. E Gre za to, da imamo pravico preživeti čas z otroki, ne pa da se nekako dogovorimo, kdaj bomo obiskali otroke. Se pravi, otroci imajo pravico do tega Eh, do stika s starši. Tu gre za vprašanje španskega jezika, kjer obstajajo različna pojmovanja med, eh, obemi, med temi izrazi. Dejansko je to, kar si mi želimo zagotoviti neko širše obravnavanje družinskih interesov. Naprimer, da bi tudi stare starše, namreč tudi njih to zadeva. Če se par loči, pa mogoče želijo imeti stari starši še vedno stike z nuki tako kot smo prej že rekli v primeru ločitve staršev. Vse to so vprašanja, ki bi jih lažje obravnavali, če bi imeli predporočne pogodbe, eh, določene na širše ravni, na evropski ravni. To bi lahko imelo neko preventivno vlogo, kar pomeni, da bi lahko stvari opredelili širše na že, že prej. Hvala. Hvala. Ko govorimo o opredelitvi pravice do obiska, mislim, da je to res problem jezikovne narave v Evropskem parlamentu. Uradni eh, dokument, eh, vedno govorimo o tako imenovani bezuh sredstva, to je potem pravica do obiska v nemščini ampak eh, še enkrat ponavljam, gre za jezikovni problem pri prevodu pri teh dokumentih. Ja, Eh, sklenimo eh, določene pogodbe, ampak eh, veliko je povezano tudi z zaupanjem. In ko govorimo o številu tistih, ki so pripravljeni skleniti to predporočno pogodbo, vse več je tistih, ki so pripravljeni skleniti to predporočno pogodbo. To velja tudi za Nemčijo. Potem opredelitev pojmo, tudi jezikovni problem, ki se pojavlja, ta pravica do skrbništva. Tukaj govorimo tudi o skupnem deljenem skrbnišču in vredno ste tudi uh, se vi navezovali na ta koncept. Gospod Akadijo Dias Tecera je naslednji. On je predstavnik odbora za pravne zadeve. Izvolite. Hvala, predsednica. Dve vprašanje za naše predavatelje. Recimo, kadarkoli greš kdo kam predavati, je vedno vesel, da dobi kašno vprašanje, se lahko potem še kaj več pove. Kar zadeva Haško konvencijo o eh, nasilju med spoloma in o konceptu o varnem povratku domov. No, če en od staršev, običajno je to moški, nasilen oziroma če se sumi, da je nasilen, kako to vpliva na odločanje o skrbništvu, če pride zadeva pred sodišče. 13. člen Haške konvencije govori o nasilju med spoloma in o važni vrnitvi. Kako tolmačite ta 13. člen? Sedaj pa še nekaj vprašanj za prejšnje govorce. Člen 46. Dedovanje oziroma do, dokument iz leta 2009. 1.057, tam eh, se omenja Evropska pravosodna mreža. Danes popovdne so tri govornice omevale, eh, omenjale Evropsko pravosodno mrežo, eh, ko so govorile o pravosodnem sodelovanju. Moje vprašanje je naslednje. Eh, kaj pravzaprav sploh je ta Evropska pravosodna mreža. Jaz sem bil član te mreže, prednost našel na Kanarske otoke. Ampak moramo točno vedeti, kaj to je. Kaj ti, eh, če človek ne ve, se lahko zgodi, da je potem, ko enkrat vstopi v njo, zelo razočaran. Zato je zelo potrebno zagotoviti neko predhodno poznavanje te mreže. Vem, da nimamo dosti časa. ni dovolj, da ena stran eh, dokaže, da je ločitev po krivdi druge eh, stranke. Ločitev je mogoče eh, zahtevati tudi brez krivde. Mislim, da ne bi smeli govoriti o krivi stranki. Skrbništvo in skrb za otroka morata biti skupna, razen če se ne dokaže, da to lahko škodi otroku, namreč da, je, eh, da bi bilo škodljivo za otroka, če bi bil eh, pri očetu in materi. Oziroma, če eden od staršev lahko na škodljivo pliva. Ampak nobenega smisla nima govoriti, da je eden od staršev boljši kot drugi in da drugi nič ne prispeva govornice so to zelo dobro povedale, več zaupanja moramo imeti v eh, starša. In eh, zagotoviti, da se ustrezna dokumentacija prizna. Seveda imamo določeno pravno tradicijo, ki je skupna z variacijami, ampak vse eno imamo neke kodekse, pravna država, spoštovanje človekovih pravic, imamo skupno pravno kulturo in zato si države članice morajo zaupati med seboj. Imamo tudi skupne vrednote. In zato, če bomo rekli, da bomo spoštovali samo svojo zakonodajo, pa nobene druge, to ni dobro bolj bi morali spoštovati odločitve, odločbe, sodbe iz drugih držav. Skupaj moramo zgraditi skupno pravno področje. Spoštovati moramo to, kar delajo naši kolegi. Mm, ne moremo eh, izhajati iz tega, da smo mi boljši kot vsi drugi. Bolj odprti moramo biti. Moramo Hvala lepa. Gospa Francesca Almajda, predstavnica portugalskega parlamenta je na vrsti sedaj, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, v imenu našega parlamenta se zahvaljujem organizatorjem tega seminarja, ki je zelo zanimiv, zelo na hitro, ker nimamo časa, mi dovolite, da z vami delim kašno miso ali dve v zvezi s tem, o čemer smo govorili. Najprej starševska odgovornost v čezmejnih primerjih in potem mednarodne posvojitve. Najprej, kar zadeva priznavanje eh, sodb oziroma odločb v tojini v zvezi s starševsko odgovornostjo. Vemo, da bi to bilo želeno, da se, da, se, torej, da se v tem postopku priznajo eh, starševske odgovornosti. Vemo pa, da obstajajo razlike med posameznimi državami, med kontinenti in to pa žal lahko pripelje do tega, da se te sodbe oziroma odločbe ne spoštujejo. Samo zato, ker je tako odločbo izdalo neko tujo sodišče. Moje vprašanje je naslednje. Ali ne bi bilo pametno, da bi vzpostavili neke minimalne norme? Zato, da bi se izognili temu problemu nepriznavanja in nespoštovanja eh, tujih sodb in odločb kajti v takem primeru se spor samo uh, podaljša in to prav gotovo ni koristno za otroka. Potem mednarodne posvojitve. Na portugalskem so vsi posvojitveni postopki izvedeni tako, da se spoštujejo interesi in koristi otroka. Poskuša se najti najboljšo eh, družino za takega posvojenca ampak tudi v najboljših primerjih stvari ne poteka vedno tako, kot bi si državljani želeli. Imamo zakon na portugalskem, ta zakon omogoča najti tudi eh, umestno rešitev, to je pa eh, zakon o skrbništvu. Tudi na mednarodni ravni ta postopek obstaja vendar pa je povezan tudi stroški. Starši morajo iti v državo, eh, kjer je otrok, ki ga želijo posvojiti. Ta postopek je daljši in običajno je treba kombinirati določbe dveh sodnih sistemov. In na portugalskem je samo 53 eh, tujih posvojencev. 11 malih portugalčkov je pa bilo posvojenih v tujini. Če bi imeli neka minimalna pravila, neke minimalne norme, bi sistem lahko bil dosti hitrejši, učinkovitejši in bi tako našli eh, eh zadovoljivejšo rešitev za te otroke. Zlasti je eh, prob, eh, to pomembno za starejše otroke, ko že eh, posvojen eden od otrok. Grški in portugalski eh, poslanec sta spraševala o zaslišanju otrok, ali bi v eni minuti lahko na hitro odgovorili, predvsem kar zadeva starost otrok, eh, ali bi lahko komentirali zadeve, kdaj naj bi te otroke zaslišali, kaj je vaše priporočilo s tem v zvezi. Um, Hvala. Nisem pripravljena reči, katera starost bi bila uh, najbolj primerna sedem ali osem, to je premalo. Na švedskem uh, so lahko zaslišani otroci, ki so stari vse 16-17 let. In slišati oziroma zaslišati otroka na sodišču ni najboljši način. So druge možnosti, da zvemo, eh, kaj se otrok misli, boljše možnosti. Hvala lepa. So, ich denke, die anderen Fragen müssten vielleicht im direkten. Pa zadeva ostala vprašanja, mislim, da bi bilo to dobro rešiti v neposrednem stiku, predvsem kar zadeva posvojitev. Gospa pri Glasku bi se morda lahko neposredno povezala s poslanci, sedaj pa gospa Bek ob koncu, ki bo povzela razpravo. Izvolite. Dankjewel, mevrouw de voorzitter. Collega's en dames en heren, ik denk dat we samen een uh, boeiende Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, lahko povem, da je bila eh, ta razprava do sedaj zelo napeta. Pogovarjali smo se o starševski odgovornosti, o varstvu otrok in zdi se mi, da tako nacionalni kot tudi evropski eh, poslanci eh, so tisti, ki upoštevajo čustvenost te razprave. Nedvomno je to področje zelo občutljivo In eh, veliko krat se zgodi, eh, da obstaja kolizija tudi na nacionalni ravni v odnosu med starši in otroki. In veliko krat eh, prihaja do spora med starši in težko je poiskati ustrezno rešitev za otroka. Namreč tudi starše je treba zaščititi, potem pa tudi otroke. In to je resen problem. Ko pa govorim o mednarodnem okviru teh odnosov, tukaj je stvar še toliko bolj kompleksna določene eh, stvari so bile danes izpostavljene in mislim, da se lahko kar nekaj naučimo. Dobro bi bilo, eh, da bi te rešitve nagradili v naših prestolnicah in da bi se o teh zadevah bolj konkretno pogovorili. Na voljo imamo številne mednarodne pravne instrumente, potem Bruselj 2 bi se bil izpostavljen. Ne na zadnje smo s tem naredili korak naprej. Govorili smo o večji pravni varnosti, jasnosti, o hitrosti teh postopkov. Govorili smo o zavezojočih rokih. Videli smo, kako se ureja pravica do obiska, videli smo, kaj se zgodi, če se otrok vedno seli iz enega kraja oziroma iz ene države v drugo veste tudi, kakšna so nacionalna pravila. Tudi tukaj prihaja do velikih težav za samega otroka, če je recimo odločen otrok eno leto pri enem staršu, potem eno leto pri drugem. Tudi pravno moramo tukaj upoštevati največjo korist otroka. Hitrost postopka je bistvena in to moramo upoštevati pri teh rešitvah. Seveda je to sprožilo dodatne razprave. Vprašanje je, kako najbolje zavarovati pravico otroka, potem kako urediti zaslišanje otroka, ali lahko otrok eh, je zaslišan pred sodiščem, kaj je starostjo. Govorimo o rešitvah, kot so 7 let, 12 eh, let. Tudi pri nas eh, se bomo o tej zadevi pogovorili. Pomembno je tudi, da bi razmislili, kakšen postopek naj bi uporabili pri zaslišanju eh, otrok. Dobro bi bilo, eh, če bi zagotovili določeno specializacijo sodnikov, ki bi izvedli zaslišanje. Potrebujemo pa tudi posebna pravila, kje naj bi to zaslišanje potekalo, kakšna bi bila lokacija. Tudi to moramo urediti. Potrebujemo tudi specializirane odvetnike, potrebujemo osebo, ki otrok zaupa. To mora biti oseba, ki ima določen odnos zaupanja z otrokom, ki otroka spremlja, s katero se otrok lahko normalno pogovarja, ne da bi bil deležen eden ali drug starš, ki ima določene interese. Mislim, da so mednarodna besedila tukaj bistvena. Pa še en vidik, ki mislim, da bi ga morali izpostaviti, ko govorimo o mednarodnem okviru teh postopkov in tudi tukaj smo danes kar veliko slišali. Rekli smo, da bi bilo dobro, če bi opredelili nekakšne eh, skupne eh, vrednote na ravni Evropske unije, ko govorimo o pravicah otroka, pravico do obiska, ko govorimo o starševski odgovornosti, ko govorimo o zaupanju v, vzajem, v medsebojne sisteme, potem tudi izvršljivost teh dokumentov. Dobro bi bilo, da si medsebojno izmenjujemo izkušnje na tem področju, da bi videli, kaj smo se že naučili. Veliko smo slišali tudi o medijaciji, govorili smo o spremstvu na mednarodni ravni. Morda to še ni zaključen projekt, ampak če pride do spora, potem bi si morali prizadevati poiskati pravno rešitev, pa tudi dodatni ukrepi so potrebni. Določena sodna odločba v določeni eh, državi članici uh, mora biti priznana na ravni druge države članice, tudi če ni neposredno izvršljiva mislim, da je nujno zagotoviti postopek medijacije, tudi ko govorimo o pravicah otrok, ko govorimo o skrbništvu ali pa pravici do obiska. Nujno je, da bi razmislili, kako lahko vzpostavimo mehanizem, ki bi deloval v praksi, kako bi imeli ustrezen pravni okvir na tem področju, ne na zadnje pa tudi, kako bi lahko zagotovili ustrezno raven informacij, tako da bi ljudje imeli dostop do teh ustreznih informacij. Potem smo veliko slišali o ugrabitvah, Tudi tukaj se moramo odločiti, pri komu naj bi otrok ostal. Veliko pa bi bilo bolje, eh, da bi že od samega začetka spremljali zakonski par, da bi dobili ustrezne informacije, da bi vedeli, kako ta spor lahko rešijo. Tudi kar zadeva mednaroden okvir, to je bistven element, ki mu moramo posvediti dodatno pozornost, če naj bi to zaživelo v praksi. Hvala s tem smo zaključili eh, to delavnico, kjer smo govorili o pravicah otrok in staršev. Hvala vsem. Razprava je bila zelo zanimiva, tudi prispevki. Mislim, da smo govorili o bistvenih problemih in eh, sedaj bo predsedoval moj kolega Luigi Berlinger, ki je podpredsednik odbora za pravne zadeve. Izvolite.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 Govorili bomo o tem, kako lahko vzpostavimo ustrezen evropski prostor na ravni družinskega prava. Posvečali se bomo vprašanjem, eh, kot so priznavanje javnih listin. Vse to privede do resnih težav. Morda se vam to ne bo zdelo na prvi pogled, sam nedvomno mislim, da je to težava. Zakaj? Evropski državljani uživajo pravico do prostega pretoka in gibanja imajo pravico, da živijo kjerkoli eh, v državah Evropske unije, kar posledično pomeni, eh, da jim moramo priznati identiteto, ne glede na državo članico, eh, kjer določen posameznik prebiva. Ravno zato morajo državljani imeti možnost, da dokažejo svoj stan, če naj bi bili upravičeni do določenih prejemkov ali pa če bi uživali določene pravice v posamezni državi članici. To je bistvo svobode gibanja. Ni dovolj, da samo o tem govorimo, ampak poskrbeti moramo za to, da se spoštuje dostojanstvo posameznika, ravno tako moramo priznati te pravice. To je svoboda, ki jo moramo zagotoviti in eh, to moramo eh, priznavati in eh, zelo pozorno spremljati. Ko pa govorimo o stanu posameznika, to določen državljan ima, kar pomeni, da moramo tukaj zagotoviti prenosljivost, to moramo priznati, ravno tako moramo ta stan spoštovati brez težav. Birokracija tukaj nima kaj iskati. Državljani ne bi smeli biti gosti v drugi državi članici ne bi smeli čutiti, da nekaj zahtevajo, da je to nekakšen privilegij, ne smejo se sramovati, ker so različni. Ravno zato je bistvenega pomena, da zagotovimo to priznavanje. Če se državljani selijo iz ene države članice v drugo, potem jim moramo zagotoviti pravno kontinuiteto. 15 tisoč primerov vsako leto obravnavamo pri registraciji posameznega stana. Približno tretjina teh primerov pa se nanaša na čezmejne primere. Govorimo o čezmejnih selitvah, seveda. Tako da je to pomemben trend in nujno je, da zagotovimo priznavanje javnih listin in dokumentov, ki jih seboj prenesemo v Evropski uniji. 80 tisoč uradov imamo in mislim, da je včasih ravno toliko ovir pri priznavanju, ker če imaš opravka z uradom, imaš opravka tudi z birokracijo, kar pomeni, da se zadeve zgolj komplicirajo. Če si zaposlen v to vrstnem uradu, če nekdo potrka na tvoja vrata, je nam preprosto, da rečeš, to je nemogoče. Mislim, da moramo narediti konec takšnim postopkom. To je pravica to ni del borbe in mislim, da je tvoja pravica, da se ne soočaš s tako obsežnimi birokratskimi postopki pravno priznanje stana, potem prevod teh dokumentov je nekaj. Če imaš velike finančne težave, če imaš kulturne težave pri pridobitvi javnih prevodov, zato je potrebno kar nekaj časa in denarja. In za številne državljanje to predstavlja resno vero. Zato se mi je zdelo, da uvodoma povdarim, kako je pomembno za naše državljane, da je ta postopek čim bolj enostaven na evropski ravni. Seveda ne želim reči, da se moramo vsi seliti, ampak mislim, da se vsi moramo zavedati te problematike. In kot to velja tudi za ostala področja na ravni Evropske unije, se mi zdi, da se veliko krat soočamo z vrzelmi lahko pride do razlike med bogatimi in revnimi, to je pa lahko tudi birokratska vrzel, ki se pojavi. Ko govorim o prepisu dokumentov, ko govorim o kopijah dokumentov, ki so na voljo v eni državi članici, potem pa če oseba se preseli eh, v drugo državo članico, ima velike težave in to predstavlja veliko vira v tvojem vsakdanjem življenju. Lahko se tudi zgodi, da nimaš dostopa eh, do določenih stvari ali pa imaš velike težave. Ne vem, zakaj Evropska unija vedno ustvarja te nove težave. Zakaj je tako eh, težko, da ti priznajo stan v drugi državi članici? Tako so življenja vseh veliko bolj zahtevna. Potem primak, določitev primka, to je lahko problematično v določeni državi, ker eh, ni v določenih državah imaš dva primka, druge pa tega ne priznajo in se moraš enemu eh, odpovedati, potem dvojno državljanstvo. Nekateri to priznajo, drugi ne. Potem v enem potnem listu imaš en primek, v drugem potnem listu imaš dva primka, kar pomeni, da lahko pride do določenih težav, kar pomeni, da te ne priznajo kot državljana zaradi tega razhajanja enega oziroma dveh primkov, kar pomeni, da nisi upravičen do določenih pravic. Seveda si upravičen do imena, nedvomno. To je pravica, da si to, kdo si. In lahko poveš, kdo si, kakšno je tvoje ime, kakšno je, kakšen je tvoj primek in nihče, noben uradnik ti ne more tega diktirati. Kar zadeva vsakdanje življenje, je to bistvenega pomena. Potem so tukaj vrzeli pri sklepanju zakonskih zvez. Ne govorim samo o istospolnih porokah, ne govorim samo o registriranih skupnostih v določenih pravnih sistemih potem istospolne skupnosti se nekje priznavajo, druge spet ne. Obstaja cela vrsta drugih težav, kar zadeva pravo v sklepanju zakonskih zvez. In eh, tukaj obstajajo resne razlike in resne težave na ravni posameznih držav članic, da nima potrdila. Tudi na tem področju potrebujemo priznavanje. Če pride do razlik v nacionalnih pravnih sistemih, potem ustvarjaš overe in oviraš prost pretok ljudi. Evropski parlament eh, je opozoril na to vprašanje, spostavil je ta problem nacionalnim institucijam in ostalim institucijam je rekel, da imamo praktične težave kot državljani. Ravno zaradi teh vrzeli v nacionalnih pravnih sistemih. 25. novembra 2009 pa so sprejeli štokholmski program. Tukaj so države članice pozvali, da ne bi poskrbeli za to, da se spoštujejo vse pravice državljanov na ravni Evropske unije. Posledično naj bi se spostavilo medsebojno oziroma vzajemno priznavanje dokumentov o stanu. In no, tu je bistvenega pomena za Evropsko pravosodno območje. Gre za to, da potrd, da priznamo ta potrdila o stanu. In ne želimo si homogene zakonodaje na tem področju, ne želimo si imeti nekakšnega konfekcijskega pristopa. Ne gre za to, govorimo o vzajemnem zaupanju. In ravno zato je vzajemno priznavanje tako pomembno. Če vam ni všeč rešitev oziroma delovanje druge države članice, to nikakor ne pomeni, da moraš to izpostaviti kot problem in s tem ovirati pravico do prostega pretoka. Nikakor ne. Zelena knjiga komisije pomeni tukaj korak naprej, kar zadeva pravico do priznavanja v primeru različnih naborov dokumentov in uvaja zelo hitre postopke. sam sem nedavno predstavil poročilo, eh, kjer sem pripravil akcijski načrt o izvajanju štokholmskega programa. Med drugim sem tukaj pozval, da se spoštujejo zahteve državljanov. 58 odstotkov državljanov meni, da je nujno, da se na tem področju sprejmejo ukrepi na ravni Evropske unije in da pospešimo priznavanje pravnih instrumentov, eh, ki se nanašajo na stan. To so rezultati eurobarometra, kar pomeni, da potrebujemo skupen odziv. To velja tudi za vzajemno priznavanje. Ljudje želijo skupen odziv, kar pomeni, da bomo zagotovili ustrezno raven zaščite pravic, ne glede na to, kje bodo ljudje živeli. Govorimo o pravici do identitete, pravici do imena, pravici, da izkazujejo to identiteto, da ustvarijo družino, da se poročajo in tako dalje. Vse to so temeljne pravice Evropske unije. Evropska unija mora služiti državljanom. To smo danes že slišali. In za to si prizadevamo vsi. Nacionalna sebičnost ne sme predstavljati ovire. Tudi, če pride do razlik v nacionalnih sistemih, to nikakor ne pomeni, da moraš ovirati pravico do prostega pretoka. Ravno tako ne smeš s tem razvrednotiti vzdušje zaupanja v pravne sisteme drugih držav članic. Vzajemno razumevanje, vzajemno ozaveščanje. Evropski parlament je nacionalne parlamente pozval, da to spoštujejo. Sodelovati moramo na ravni Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov in na ravni civilne družbe. Lahko oblikujemo dialog in na tem področju napredujemo. V tem kontekstu bi rad začel z našo razpravo. Z nami je veliko strokovnjakov. Z nami je predstavnik Evropske komisije, ki bo pravila zeleno knjigo o stanu. Potem Mednarodna komisija za stan, ki pridobiva na pomenu, spodbuja medvladno sodelovanje na tem področju. Naj opomnim govornike, da kot to vedno velja v Evropski uniji, moramo upoštevati 10 minut. Začeli bomo s profesorem Polom Lagardom, ki je profesor prave, prihaja iz Univerze v Parizu. Izvolite. Pa, eh, Priznavanje in registracija dokumentov o stanu v čezmejnih primerjih, trenutno stanje v državah članicah in pobude na ravni Evropske unije. Izvolite, profesor Lagarde. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pravica vseh je, da prost, se prosto gibljajo in prebivajo na celotnem ozemlju EU, kar pomeni, da uh, imajo tudi pravico svoje identitete in svojega stana, se pravi stana, ki ga. V, opredeljuje javna listina o, dokume, o stanu. Vsi državljani morajo imeti možnost, da se preselijo in da sabo prenesejo svoj stan, ne da bi pri tem se to karkoli spremenilo, ko prečkajo meje. Trenutno temu ni tako. Evropska unija še ni sprejela stresnih pobud, da bi rešila ta problem. Ravno nasprotno, eh, Mednarodna komisija za stan, to je manjša medvladna organizacija, ki je avtonomna, sedež ima v Strasburu, poskuša z številnimi materialnimi in pa pravnimi sredstvi, ki so seveda zelo omejeni, nekako zmanjšati ovire v tem vzemnem priznavanju dokumentov o stanu in uh, samem stanu, ki ga to, ta dokument ugotavlja. In že kar za zaključek, ki ga bom predstavil že sedaj, eh, ta komisija pravi, da je njeno strokovno znanje, torej ta, to je ta komisija CIEC, e lahko izkoristila uh, in, in koristila vsem državljanom. Nekaj podrobnosti. Če se preselimo in sabo prenesemo svoj stan, kaj to pomeni? To pomeni, da bi državljani lahko enostavno dokazovali svoj stan, ko izvajajo svojo pravico prostega pretoka. To pomeni tudi, da, če, da se lahko pišejo v registr o stanu, pišejo vse tisto, kar je potrebno in da to prenesejo tudi v tujino, kar, kar na koncu pomeni, da bi, bi to stanje bilo, oziroma ta stan bil osebi priznan. To pa seveda pomeni več zahtev nek državljan države članice, ki se preseli v drugo državo članice, se želi tam poročiti, se upisati svoje otroke v šolo in potem na koncu svoje delovnega življenja želi dobiti pokojnino, mora upravičiti ta svoj stan, kar pomeni, da mora predložiti dokumente, listine, ki so po hipotezi eh, nastale v državi izvora. To lahko povzroči probleme in omejil se bom predvsem na probleme, ki se nanašajo na prevajanje teh dokumentov. Seveda ne moremo zahtevati od uradnikov države bivanja, da bodo kar razumeli vse dokumente, ki prihajajo iz tuje države, katere jezika ne govorijo, ne razumejo, eh, niti ne razumejo, kako delujejo ta sistem v drugi državi. CIEC e je tako izdelala več konvencij o iz, o izdajanju posameznih uh, delov teh uh, dokumentov. Na takšen način bi lahko namemni organi eh, razumeli te izvlečke eh, teh, iz teh dokumentov, eh, podatke o rojstvu, poroki itd. Ideja je, da bi uskladili te eh, povzetke iz teh dokumentov in bi potem uporabljali eh, identične dokumente, ki bi bili narejeni oziroma obrazce narejeni v različnih eh, jezikih in glede tega je konvencija, ki je bila najbolj eh, izpopolnjena, 16. konvencija eh, o teh povzetkih. To eh, je ratificiralo 20 držav, med njimi 12 držav članic EU. Druga ideja, ki je, je potrdila komisija, zlasti eh, gospa Redingova, eh, je, da bi enkrat za vse uredili te težave. To je, da bi vzpostavili nek posamezen dokument o stanu, ki bi omogočal prebivalcem držav članic EU, da bi lahko dokazali njihov stan, kadar pride do določenih problemov v vsakodnevnem življenju. Ta, to idejo je tudi imela konvencija CIEC e pred nekaj leti, da se zelo zanimivo zadevom, ki je potrebno obravnavati, ima pa seveda več številnih problemov, zlasti na področju izvajanja kajti ta dokument bi moral upoštevati obstoječe dokumente, ki jih je potrebno priznati najprej. Ne smemo teh dokumentov preveč obremeniti, kajti v dokumentih vsakodnevnega življenja to veliko krat uh, eh, ne ustreza uh, temu, da bi bilo potrebno vse stvari takoj razdeliti in uh, razširiti. Zato so želeli uh, nek sistem, ki bi avtomatsko registriral te podatke. Uh, uh, zadevne osebe. In uh, to je sedaj ta drugi, druga zahteva, ki sem jo že prej omenil. Neka oseba, rojena v državi članici in jo prizna oče iz druge države članice, poroči se z nekom iz tretje države, se potem loči in se poroči z nekom iz pet iz neke druge države itd. Nek dokument bi torej morali imeti, ki bi uh, določil oziroma ugotovil dogodek pripravlja se nek nov dogodek in zainteresirani bi tako lahko opredelil svoj celotni stan. Življenje državljana bi s tem bilo poenostavljeno, seveda, če bi vsi ti dogodki bili zabeleženi v državi izvora. Vendar pa trenutno temu ni tako. Več konvencij CEC eh, je poskušalo organizirati neko mednarodno izmenjavo podatkov. Ideja je bila, da, da bi uradniki ko obravnavajo nek dokument o poroki ali smrti, torej mrliški list v neki državi, potem obravnavali, poslali mnenje eh, svojemu kolegu v drugo državo, naprimer tam, ker se je ta zainteresirani rodil in na formalni ravni bi moralo biti to mnenje sprejeto v eni oziroma drugi državi, torej da bi ga namemni organi morali priznati, zato bi tudi takšni primeri lahko predvideli nek uh, enotni obrazec. Stvari bo seveda potrebno še urediti, enostavno je o tem seveda govoriti, dosti teže pa to izvajati. Problemi so zelo kompleksni, poznati moramo informacije, ki jih je potrebno potem deliti oziroma poslati, kateri so ti namnemni organi v eni oziroma drugi državi, kako bodo uporabili te informacije, ki jih bomo posredovali ampak na koncu bo vse to mogoče takrat, če bomo zagotovili ustrezna pogajanja in stvari izoblikovali do konca. To, ta posodobitev registrov pa se bo lahko zgodila le, če bi situacije, v katerim ustrezajo prednešene informacije, bile priznane v namemni državi. To je tista zadnja stvar, ki bi jo že želel obravnavati, torej priznavanje eh, dokumentov in pa situacij, ki nastanejo v tujini. Nek državljan ki se je preselil v neko drugo državo, torej izven matične države in potem eh, ima tam neke dokumente o svojem stanu in želi priznanje teh. Pomembno je, da bi za takšnega državljana dogodki um, ustrezali tistemu, kar piše na dokumentih, se pravi poroka, uh, ločitev, ime, um, registrirano partnerstvo. Vse to bi moralo biti priznano tudi v tej državi, kjer sedaj živi. Na tem področju pa moramo priznati, da je Evropska unija tukaj že uh, pokazala pot, kam bi, ko je naredila sta dokument o priznavanju ločitev, to uredba Brusel 2a, o tem smo že danes veliko govorili, ta omogoča vzajemno priznavanje takšnih primerjih. Evropsko sodišče je ravno tako izkoristilo možnost evropskega državljanstva v zadevi Gunkin Pol in takrat uh, govorila o priznavanju uh, primeru otroka. Torej, šlo je za uh, dokumente, ki so nastali za tega otroka izven države, v kateri se je ta rodil. Seveda pa je tukaj prišlo do težav. Namreč države nasplošno ne priznavajo, ne želijo priznati nekih situacij, ki so nastale v tujini, če je ta konkretni dogodek nastal oziroma ne želijo priznati takšnega dogodka, če je ta nastal na podlagi zakonodaje, ki, ga, ki ni zakonodaja, ki jo ta država obravnava kot veljavno. Zato, če želimo izvajati to metodo priznavanja, ki jo obravnava če dalje več avtorjev, bi morali premostiti ta. Uh, eh, Celoten problem priznavanja in pa pravilo uh, konflikta oziroma uh, različni polizija uh, prava. Gre za to, da moramo zagotoviti priznavanje različnih, uh, različnih stvari, kot je naprimer priznavanje spola, uh, partnerske zveze in tako naprej. V sklep lahko povem, da smo prišli do trojnih ugotovitev. Zelo težko je zagotoviti uh, prenos takšnih dokumentov lahko prije do težav, eh, kadar prije do sprememb v stanu v tojini zaradi vprašanja priznavanja eh, teh sprememb. In eh, zdi se mi, da bi za to morali izkoristiti strokovno znanje in pa vse delo, ki je nastalo znotraj CEC. E in to lahko naredimo na tri načine. Prvi način bi bil, da bi Evropska unija sprejela oziroma izkoristila tisto, kar je najbolje v tej konvenciji CEC e in iz tega naredila neke nove instrumente. To bi bil instrument skupnosti. To bi bilo tehnično mogoče in vašič bi tudi lahko izkoristili to strokovno znanje CJC, e seveda pa bi to pozročilo težave pri nadaljem delu. Drug pristop bi lahko bil, da bi priporočili državam članicam, da ratificirajo določene konvencije uh, iz CJC. E Tukaj zlasti mislim na 16. konvencijo, o kateri sem govoril o izdanju izpis kozmatičnih knjig v več jezikih. Ali konvencijo o priznavanju registriranih partnerstv. Tretja možnost pa bi bilo, da bi sodelovali, oziroma da bi Evropska unija sodelovala v pogajanjih, ki potekajo znotraj CEC. E Trenutno konvencija CEC e ne predvideva pristopa nekih regionalnih eh, integra eh, integracij oziroma skupnosti, eh, kot je bilo nedavno tudi znotraj Haške kon konvencije. Ampak mogoče pa bi lahko predvideli takšno možnost v tej konvenciji eh, v kratkem. Sam sicer mislim, da. Pri tem govorimo o svojem imenu, ne pa imenu konvencije. Nekateri pristopi so seveda boljši kot drugi, ampak moramo razmisliti o najboljšem načinu, kako bi vse te pristope združili in zagotovili resnično tisto, kar bo najboljše za naše državljane. Grazie, profesor Lagarde. Hvala lepa, profesor Lagarde. Sedaj dajem besedo gospe Chantal Nast, direktorci ICCS. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, da ste mi dali besedo po gospodu Lagardo. Verjetno bom morala ponoviti nekaj tega, kar je že on povedal, ampak najprej bi želela v nekaj minutah eh, predstaviti delo ICCS in lahko vam povem, da je to kar precej težka naloga. Eh, beleženje, registracija imen je tema, o kateri smo se veliko pogovarjali, na kateri smo veliko delali in ta tema se dobro umešča v današnjo problematiko. Vendar pa to, predstavlja tudi eh, neke vrste tujek v eh, tej temi. Tudi ne bom v eh, ICCS v celoti predstavila, zato ker je to naredil že gospod Lagarde, ampak eh, vas prosim, da si preberete eh, besedilo, dokument, ki ste ga dobili in tam boste dobili več informacij o eh, ICCS in tudi o eh, tem, kar bom govorila. E, torej, e, e, delo pot, poteka v, e, v dveh e, smerih. Eno se nanaša na harmonizacijo pravil, ki ureja družine, drugo delo pa se nanaša na harmonizacijo dokumentov, ki so povezali s stanom in pa tudi s prenosom teh dokumentov v tojino. O slednjem bom govorila to, kar je pomembno za človeka, je naslednja. Če je v tujini in če od njega zahtevajo izpisek iz matične knjige, mora imeti možnost ta izpisek dobiti od svojih nacionalnih organov. Ne, da bi zato bile potrebne dodatne formalnosti. Kaj to konkretno pomeni? Če ta oseba uh, potuje, bi vsi ti dokumenti morali potovati z njim brez težav v uvod, ta pravica do, eh, do pretoka eh, ne bi smela biti samo informativna, kajti načeloma eh, ICTS to že uveljavlja kar nekaj časa. Torej, razumevanje teh dokumentov in lahkota njihovega pošiljanja je odvisna od mednarodnega modela, ki mora biti več jezikov inkodiran. Ampak v vseh primerjih, in to je pomembno tukaj, ti doku, tih dokumentov ni treba prevajati oziroma jih potrjevati in morajo biti sprejeti eh, tudi v tujini. Eh, večjezična formula. Eh, to boste našli v četrti prilogi tega dokumenta, ki se dobro. Tu imate več eh, jezične formule eh, in to omogoča direktno razumevanje teh dokumentov. Torej, tuji organ bo lahko to razumel. Ko, bo, ko je pa jezikov bilo preveč, je ICS eh, sprejela novi sistem in je na mesto jezikov začela uporabljati kode v e, več e, pogodben, pogodbenicah so dobili eh, spet semena in so videli in, lahko, eh, in ti dokumenti se potem uporabljajo v mednarodnem kontekstu. Najpomembnejši model je model, ki ga je omenil gospod Lagarde in to je konvencija številka 16, eh, ki je bila sprejeta na Dunaju leta 1996, ta konvencija še vedno velja in sicer jo je sprejelo 20 držav. Konvencija številka 16 določa mednarodne modele iz spiskov matič, eh, matičnega lista, eh, rojstnega lista, poročnega lista. In tudi, eh, tudi v, v, v eh, konvenciji številka 20 pa najdete več eh, jezični Eh, model poročnega lista. Ta konvencija obstaja od leta 80 in to potrdilo se tudi izdaja v desetih državah. Dela, ki potekajo v zvezi z besednjakom, ki se uporabljajo v teh prilogah, eh, potekajo. Skuša se namreč eh, upoštevati tudi izkušnje držav članic, ki so uvedle že eh, Eh, istospolne poroke. V tem seznamu primerov pa moramo posebej podariti konvencijo številka 17. 15. septembra iz leta 1997 in ta ne zahteva več legalizacije določenih dokumentov. Ta konvencija je tudi že v veljavi kar precej let. Ta konvencija je bolj splošna, zato ker ne zahteva eh, eh, legalizacije oziroma potrditve dokumentov, ki se nanašajo na eh, stan oziroma družinsko stanje, državljanstvo, prebivanje eh, in rezidenco. In naj citiram člene te konvencije, vse druge akte in dokumente, takrat, ko se pripravijo zaradi eh, poroke ali zaradi vzpostave akta stana. Obstaja tudi oblike nadzore, nadzora. Ta dokument namreč lahko preveri eh, organ, ki ga je izdal, tudi s pomočjo večjezične formule. Sedaj pa druga točka mojega predavanja, to je posnutek eh, oziroma projekt elektronske platforme. Ta projekt je bil predmet razprav, zlasti kar zadeva eh, finance. Ta projekt je predvsej ambiciozen in namen je uporabljati nove tehnologije za uh, razširjanje uh, dokumentov uh, o stanu. In uh, ta projekt nadaljuje delo ICCS in bo tudi, uh, in bo tudi olajšal delo uh, državljanov Evrope. Gre za platformo, kjer se bodo lahko elektronsko izmenjavali podatki o stanu in uh, prva dela so se končala leta 2008, takrat se je odločilo, da se bo izdelal prototip, prototip, s katerim bodo testirali eh, teoretične predpostavke. Eh, marca 2009 je bil uspešno testiran. Omes je pa ta projekt dobil sofinanciranje od Evropske komisije v okviru razpisa za program civilna, eh, civilno pravo za čezmejne projekte. Najprej, da bi bil to samo uh, komunikacijski instrument, uh, na, ampak sedaj je ta platforma postala ž, uh, eh, že bolj uh, pomembna. V prvem obdobju se je uh, uporaba omejevala samo na izmenjavo dokumentov, ki so v prilogi konvencije, sedaj pa se ta uporaba razširja tudi za izmenjavo informacij v bilateralnem okviru, pa tudi za izmenjavo informacij eh, organov v isti državi, tako da tem organom ni treba eh, postavljati svoje lastne platforme. Ta sistem eh, mora biti enostaven, očinkovit, varen in stroški dostopa in zdržavanja morajo biti čim nižji. In eh, priloga številka pet tega pisnega dokumenta, ki ste ga dobili, ima, eh, vsebuje nekaj opisov tega sistema. Bolj kompletna demonstracija prototipa pa je na a, eh, spletni strani e, ICCS. In e, uradniki lahko to platformo uporabljajo ne glede na to, kakšna je stopna informatizacije v njihovih državah, s tem, da se zagotavlja spoštovanje eh, varnostnih zahtev pri prenosu podatkov. Potrebno je samo imeti priključek na internet, Acrobat Reader, eh, pa iskalnik. In eh, organi, eh, organi certifikacije pa seveda izdajo ustrezne eh, certifikacije. Postopek. Eh, pošiljanja sporočil je podoben elektronskim sistemo elektronskih sporočil. To, to znamo vsi in zato je ta sistem zelo uporabnikov prijazen. E, kodira jih, e, sporočila kodira pošiljatelj in jih lahko dekodira samo prejemnik. Lahko pa se pošle tudi prosto besedilo, kjer so e, vključene dodatne informacije, več eh, jezični obrazci in pa kodirani obrazci, ki so jih uporabniki navajeni na papirju in jim ni treba prevajati jezika eh, XML. In udeleženci lahko tudi eh, vnašajo ustrezne podatke v nacionalne podatkovne babe. Za zaključek ker ne, ni treba več prevajati in legalizirati teh dokumentov, so le ti postali izredno pomembni v čezmej, eh, čezmejnem posredovanju informacij o stanu. Eh, ti dokumenti so zelo pomembni tako za eh, državne uprave kot za državljane za njihovo vsakodnevno življenje. Ti dokumenti pospešijo postopke in tudi pomagajo uporabnikom se izogniti stroškom, ki bi jih sicer imeli, če bi predstavljali o svojem stanu samo nacionalne eh, podatke. Jasno je, da ta elektronska izmenjava izboljšuje razširjanje in izmenjavo teh aktov in jasno je tudi, da bodo stroški za uprave lažje. Ta platforma bo eh, olajšala in pospešila izmenjavo informacij tudi čez meje in bo tudi pomagala uporabnikom. Platforma bo istočasno tudi zagotovila pošiljanje teh dokumentov na bolj varen način, saj zmanjšuje tveganje goljofij pri uporabi dokumentov o stanu in eh, njena uporaba je vedno bolj široka. In ekipa, ki je eh, odgovorna za eh, delo, je motivirana. Ampak veliko držav članice tudi zanima za to. E, nekaj jih je bilo vključeno tudi v tehničnem razvoju. In končno, meni se zdi koristno, da še povem, da so te konvencije e, odprti instrumenti in vsaka država članica Evropske unije, ki še ni članica ICSS, lahko pristopi k tem konvencijam in se potem. Eh, pridruži tudi oziroma pristopi tudi k platformi elektronske izmenjave poda, eh, dokumentov. Hvala lepa, gospod predsedojoč. Hvala lepa, gospa Nast. Sedaj pa je na vrsti Evropska komisija. Gospa Sala Sastamojnen. ki predstavlja enoto za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah. Govorila bo o zeleni knjigi, ki obravnava stan. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane evropske poslanke in poslanci, predstavniki nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da vam lahko danes predstavim zamisli eh, komisije za prihodnjo zeleno knjigo, ki bo obravnavala spodbujanje prostega pretoga javnih listin in bo govorila tudi o priznavanju dokumentov o stanu. Omenjena zelena knjiga bo sprejeta v bližnji prihodnosti, konkretno decembra. Tako da bom v svojem prispevku poštevala zamisli, ki so trenutno na mizi in eh, sprejetjem bomo te zamisli tudi potrdili. Sem zadnja govornica na današnjem seznamu in verjetno se bo zgodilo, da bom ponovila določene zadeve, ki so jih eh, mnogi izpostavili eh, danes, ko smo prisluhnili tej zanimivi razpravi. Moja predstavitev ima dva dela. Najprej bom govorila o sedanjem stanju, potem bom predstavila vsebino postopka javnega posvetovanja. Najprej, zakaj se je Evropska komisija odločila, da bo sprožila postopek javnega posvetovanja, da bomo spodbudili prost pretok eh, javnih listin in da bomo zagotovili učinkovito priznavanje dokumentov o stanu. Po mojem mnenju je na podlagi te razprave razlog povsem jasen. Mobilnost evropskih državljanov je eh, danes realnost. In eh, S tem uveljavljamo državljanske pravice, kar pomeni, da 12 milijonov eh, ljudi študira, dela ali živi v drugi eh, državi članici, ki ni njihova država članica izvora. Ne glede na to, pa se omenjeni evropski eh, državljani vsak dan soočajo z določenimi ovirami pri javnih listinah, ko izvajajo in uresničujejo svoje evropske pravice. To je nedavno potrdila tudi komisija, ko je pripravila poročilo za leto 2010 in je govorila o državljanstvu Unije. To so podeli tudi rezultati nedavne raziskave Eurobarometer na področju civilnega prava. Rezultati so bili objavljeni oktobra 2010. Kakšni so rezultati? 75 odstotkov evropskih državljanov meni, da bi bilo dobro, če bi sprejeli ukrepe, s čimer bi spodbudili prost predok javnih listin na ravni držav članic. Evropska komisija pa je že prej naročila dve študiji, da bi opedili določene težave, s katerimi se državljani na tem področju soočajo. Prvi, legalizacija javnih listin, druga študija pa govori o stanu na ravni posameznih držav članic. Obe študiji sta na voljo na spletni strani Evropske komisije. Eden izmed eh, virov težav za evropske državljane je tudi zahteva, da organom države članice predložijo javne listine in da s tem dokažejo svoj stan, da tako uveljavijo določene pravice ali pa da na podlagi tega izpolnjujejo določene obveznosti. Ta javna listina je lahko notarsko overjen dokument, dokument o stanu, določena pogodba ali pa sodna odločba. državljani se lahko soočajo z določenimi težavami, ker te dokumente organ določene države članice ne sprejme, ne da bi to bilo povezano z določenimi pravnimi formalnostmi, recimo legalizacija ali pa določeni drugi postopki. Uh, torej, apostil. Konkretna vprašanja se zastavljajo, kdo je ta pristojen organ, na koga se lahko obrnem pri postopku legalizacije ali je nujno, da osebno obiščem ta orad, koliko me bo to pravzaprav stalo. Kaj je s temi formalnostmi? Ali jutri dobim te dokumente? Kaj je s formalnim rokom? Ali je te dokumente treba prevesti? To so morda nepomembna vprašanja, ampak so vir razočaranja, iritacije in pravne negotovosti za naše državljane evropski eh, državljani ne morejo napotiti te zadeve na sodišče, ampak eh, ta frustracija, iritacija, pomankanje pravne varnosti nikakor ne pomeni, da bomo spostavili Evropo pravic za naše državljane. Ko bolj specifično govorimo o dokumentih o stanu, se pojavlja tudi drugo vprašanje. Zdaj je to vprašanje priznavanja določenih pravnih učinkov. Potem je tukaj tudi vsebinsko vprašanje teh dokumentov. gre za dokument, ki izdaja javni organ države članice in tukaj se izpriča določen stan osebe. Smrt, rojstvo, zakonski stan. Slišali smo tudi, da ni nujno, da so ti dokumenti priznani v drugi državi članici. Vsaka država članica ima pravice, določena pravila, potem pravila mednarodnega zasebnega prava, postopkovna pravila in tukaj prihaja do razlik. Recimo očetovstvo, kako se to dokazuje v eni državi članici, kako se to izkazuje v dokumentu. Ni nujno, da bo ta dokument priznala druga država članica zaradi določenih razlik pri nacionalnih pravih in pravilih, ki se tukaj uporabljajo. Če naj bi rešili te težave in če naj bi uveljavili državljanske pravice, ki bi bile bolj učinkovite na ravni unije, smo se odločili, da bomo sprožili postopek javnega posvetovanja in tako pripravili zeleno knjigo v prihodnosti. Zastavili smo dve vprašanji. Najprej prost pretok javnih listin, drugo vprašanje pa je priznavanje pravnih učinkov dokumentov o stanu. Obe vprašanji smo izpostavili zato, ker se nam zdi, da dolgoročno, kot smo že opredelili v Štokholmskem akcijskem načrtu, moramo poskrbeti za to, da komisija poskrbi za pripravo dveh zakonodajnih predlogov nekoliko kasneje tekom programskega obdobja šokolmskega programa. To je prost pretok dokumentov in da ni nujno tukaj zagotovimo legalizacijo apostila med državami članicami. Drugo pa pomeni priznavanje statusa določenih dokumentov. Če ne bi pripravili nabor orodi, če ne bi se lotili obih zakonodajnih predlogov, moramo oblikovati javno posvetovanje in obravnavati obe vprašanji. Če pa se sedaj nekoliko bolj posvetimo prostemu pretoku javnih listin, naj povem, da s temi dokumenti izkazujemo določena dejstva in ta dokument mora državljan posredovati javnim organom. Veliko krat se zgodi, da oblasti zahtevajo, eh, da se upošteva postopek validacije oziroma apostil in formalizacija tega postopka. In kakšen je cilj? Veliko krat je razumen, da se zagotovi verodostojnost dokumenta, da vemo, eh, da to ustreza tako formi, kot tudi vsebini in s tem se izognemo recimo problemu ponarejanja oziroma goljufije. Pod tej legalizaciji po postilu se lahko ta dokument predstavi drugi državi članici. Vendar pa praktično velja, da ti formalni pogoji predstavljajo breme za državljane, zato je potrebno kar nekaj časa in denarja. V Evropski uniji naj bi spostavili večje zaupanje in vzpostavili naj bi skupen pravosodni sistem in območje pravice. Zato se Evropska komisija sprašuje, ali naj bi pravzaprav tukaj odpravili legalizacijo in formalizacijo apostila. To velja za vse javne listine na ravni držav članic. In eh, to vprašanje bomo zastavili tudi v zeleni knjigi. Pravosodno sodelovanje med javnimi organi za zagotavljanje informacij je nujno kontaktni organi države izvora morajo imeti pravzaprav možnost, da se odzovejo, če pride do določenega zahtevka. Ker pa zadeva vprašanje prevoda, kako zmanjšati eh, to problematiko, mislim, da bi bilo dobro pripraviti standardizirane obrazce. Danes smo že slišali, kakšne so izkušnje ostalih mednarodnih organizacij, kar zadeva uporabo tovrstnih standardnih formularjev. Potem pa še drugo vprašanje. Zajemno priznavanje in pravni učinek dokumentov o stanu. Tudi to je bistvenega pomena. V čezmejnih primerjih je nujno, da vemo, kaj je s pravnimi sistemi v drugih državah članicah. Ali bodo te dokumente priznali v državi članici gostiteljici? Danes imamo en stan, en vidik, ki se prizna, to je ločitev oziroma razveza, če se je tukaj upoštevala uredba Brusel 2 bis. Če je prišlo do razveze recimo v Grčiji, potem velja, da so razvezani tudi v Španiji in lahko se ponovno poročijo. To je edin vidik eh, stana, kjer smo zagotovili priznavanje na ravni unije. Tako da se bomo spraševali, kaj je z ostalimi vidiki stana in kje lahko zagotovimo prost pretok. Recimo ime, pripadnost, primki, veliko smo že slišali o tej zadevi danes. Pravni sistemi držav članic eh, upoštevajo jezikovne, kulturne, eh, verske, politične posledice in ravno zato je prišlo do različnih pravil, recimo pri poimenovanju. Lahko pa pride do tega, da določen državljan nima ime, ki je usklajeno s pravili in sistemi običajnega prebivališča in zato bi lahko prišlo do težav pri registraciji. Ali pa imajo različna imena v različnih državah članicah. In to je povezano tudi z identiteto posameznika. In ljudje bi morali imeti možnost, da svojo identiteto ohranijo. Slišali smo, da je veliko mednarodnih projektov že potekalo v zvezi s stanom. Mednarodna komisija za stan obravnava ta vprašanja. Kar nekaj mednarodnih konvencij poznamo na tem področju. Vse države članice niso pogodbenice in zato so to nerešene težave. Ampak na ravni unije moramo poskrbeti za to, da uporabljamo izsledke mednarodne komisije o stanu in lahko povem, da zanimanjem spremljamo njihov pilotni projekt, tudi kar zadeva elektronsko posredovanje dokumentov o stanu. Tako, naš izziv je, da poiščamo rešitve za težave naših državljanov, ki so povezani s priznanjem dokumentov o stanu. In ravno zato bomo v zeleni knjigi postavili nekaj vprašanj. V komisiji smo sedaj na začetku tega procesa. Zanimajo nas vsa stališča deležnikov. Ravno tako bi cenili vaše odgovore in vaš prispevek javnemu posvetovanju, ki bo potekal do aprila 2011, začel pa se bo decembra 2010. Ob koncu bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu kar je organiziral ta vsebinsko bogat dan. O številnih zadevah bomo morali premisliti, ravno tako bomo določene zadeve posredovali Evropski komisiji in ne na zadnje je to povezano tudi zadnjo temo, to je stan. Izvolite. Hvala. Hvala lepa predstavnici komisije. seveda obstaja možnost za posvetovanja. Sedaj pa sledi razprava. Želimo slišati komentarje strani predstavnikov nacionalnih parlamentov, pa tudi evropskih poslancev. Želi kdo spregovoriti? la collega Tain. Gospa Tain. Ja, ich möchte hier mal nicht als europäische Abgeordnete sprechen. Ja, sem evropska poslanka, ampak ne bom govorila v imenu evropske poslanke, ampak sem nemška notarka in lahko eh, povem, da imamo velike težave pri priznavanju dokumentov o stanu. To pa je veliko krat nujno, recimo, če ne bi sklenil določeno pogodbo o določenem pravnem poslu ali pa če govorim o zapuščinah, o dedovanju, vse to je nujno. In eh, vedno moramo upoštevati dokument o stanu. To je eh, predpogoj, da določena oseba izkaže svojo identiteto. Zato je vsega obžalovanja eh, vredno, če to dokazilo oziroma to priznavanje je povezano z določenimi težavami in določen format je tukaj predpisan. Kar zadeva Nemčijo, mi smo zelo formalistična država na tem področju. In pravzaprav je ta postopek kar dolgotrajen in veliko krat pride do težav pri sklepanju pogodb. Ta pogodba več let ne velja ravno zato, ker nimamo dokumenta o stanu, ki bi obveljal v praksi. Tudi če gremo v druge države, tretje države, recimo v ZDA ali v Kanado, tudi tukaj imamo velike eh, težave, ker sklepamo številne pravne posle. Nemčija ima tukaj intenzivne gospodarske stike, ampak veliko krat morajo te osebe čakati. Tako da res pozdravljam to pobudo zelo odločno. In kar zadeva to mednarodno komisijo, do sedaj je nisem poznala, ampak se bom povezala s to institucijo in mislim, da bi bilo dobro, da kot evropski poslanci si prispevamo eh, za to, eh, da se povežamo s številnimi zbornicami, odvetniške zbornice tukaj eh, pomembne, pa tudi ostali strokovni organi. Mislim, da bi bilo dobro, da se udeležimo javnega posvetovanja in tako bi pravzaprav res olajšali vsakdanje delo naših državljanov. In tudi, ko govorimo o prenosu, tudi ko govorimo o poslovnih in gospodarskih subjektih. Seveda, veliko krat pride do težav, kot sem že omenila, če imamo opravka s tretjimi državami izven Evropske unije, zato bi res se pozdravila, če bi končno prišlo do sporozuma na tem področju da bi recimo vsaj vključili države, kot so ZDA, Kanada ali pa Izrael ali pa recimo Avstralija. To so bistvene države, s katerimi poslujemo v zahodnem svetu. Dobro bi bilo, če bi oblikovali sporazum, da bi imeli bolj enostavne pogodbe in da bi jih lažje sklenili. Hvala. Grazie, grazie dell'intervento. Hvala lepa za vaš komentar. Še kdo? Še kdo? Ecco, prego, prego, prego. Izvolite. Nederland heeft een uh, landelijke commissie voor de. Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, lahko povem, da imamo tudi eh, v naši državi komisijo, ki se ukvarja s stanom, ki uh, svetuje našim organom. In eh, sprašujem se, ali bi bilo dobro spostaviti eh, stike s to mednarodno komisijo in jo povezati z nacionalnimi organi. Evropska komisija, želite odgovoriti na to? Izvolite. Ja, lahko odgovorim, gospe. Ja, CJC dela na poseben način. Ko postanemo članica, potem takrat organizira na tistem ozemlju države neko nacionalno sekcijo, to je skupina oseb, ki bi naj bile najbolj pristojne na tem področju, tiste področje, ki zanimajo to organizacijo. In potem imajo tam predstavnike ministrstev uh, za notranje zadeve ali pa ministrstvo za pravosodje. Se pravi, bi tisto ministrstvo, ki pač obravnava področje stana v nekaterih primerjih tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. In potem ta nacionalna sekcija CEC, e eh, tudi naprimer ta nacionalna sekcija nizozemske, potem lahko pride v stik za vaš primer. Velič članov te komisije je oziroma bilo tudi članov te nacionalne sekcije nekoč, v nekem trenutku. Grazie, vede che le cose sono Hvala lepa. Izvolite. Ja, veliko čast mi je, da sodelujem na tem dnevu, ko je tudi predsedojoči eh, eminentni predstavnik Italije, gospod Berlinguer. Gospod, res smo zelo veseli, da vi predsedujete. To vam moram povedati. Ko gre za vprašanje kroženja dokumentov. Tukaj imam en problem. Javne listine, ki krožijo Evropski uniji, je potrebno oceniti, kakšna je njihova vrednost, ko gre za vrednost dokaza prihodnosti. Tukaj ne sme biti nobenega dvoma. V Evropski uniji bi morali imeti postopek oziroma spostaviti pogoje za pogoje, ki, za dokumente, ki so overovljeni in ki bi tudi morali dejansko dokazati svojo vsebino, kar pomeni, da bi te dokumente morali izpolniti in prenesti pristojni organi v različnih državah. To je pomembna tema, po mojem mnenju. E Hvala lepa za vaš komentar. Izvolite še vi. Hvala lepa za zelo zanimivo razpravo. Bila zelo zanimiva in resnično koristna. Imam eno vprašanje glede teh dokumentov o stanu teh javnih listi. Ali se to nanaša tudi na dokumente o poroki? Kajti tudi to, tam gre za javno listino, poročne listore. In kaj se zgodi, če se nek istospolni par poroči in želi dobiti priznanje poročnega lista v državi, kjer je uh, sam pojem, pravno priznan pojem pra, uh, poroke oziroma zakonske zveze omejena moškega in žensko. In kaj se potem zgodi, kadar to spada v pogoj 81 uh, pogodbe. Grazie, domanda, e ci, ci sono... Hvala lepa za to vprašanje. E Tukaj na desno sedaj gledam, ali lahko kdo od vas odgovori na to vprašanje. Ne vem, ali sem dobro razumela prevod, ampak v vsakem primeru sem razumela zadnji del. Torej, neki dokumenti, ki bi jih upoštevali, če bi upoštevali eh, različen uh, besednjak, kadar gre za isospolne poroke. Čisto na kratko sem že o tem povedala, ampak ker sem res tako na kratko povedala o, o tem in sem mogla tega bolj podrobno razložiti. Ja, trenutno gre za to, da moramo posodobiti tiste dokumente, ki se uporabljajo sedaj že 30 let, zato da bi upoštevali tudi uh, besedišče, do katerega je prišlo s sprejemom novih dokumentov oziroma novimi, um, nastankom novih zvez, torej istospolnih zakonskih zvez. Lahko vam povem, da to ni samo po sebi umevno, kaj ti. Najprej gre za terminološke probleme. Težko je najti nek neutralen izraz v vseh jezikih. Nekateri jeziki poznajo zgolj neke spolno obarvane Eh, izraze, se pravi mož, ženska, že, mož žena. Um, veliko krat pa je to tudi politični problem, to pomeni, da nekatere države pač ne priznavajo takšnih uh, eh, razmeri oziroma zvez in ne želijo o tem govoriti niti uh, takrat, ko gre zgolj za vprašanje besedišča. Mi smo torej veliko delali na tem vprašanju, že predvsej dolgo delamo na tem področju, zdi se mi, da že kar zelo dolgo. In zdi se mi, da kljub temu nekatere države, ki so dosedaj najbolj oklevale in niso želele sprejeti nobene druge eh, besedne formulacije, ki bi jo lahko prilagodili eh, na osebe katerega koli spola, so sedaj pripravljene sprejeti ta model, ki je z, bi ga lahko dali v te. Eh, eh, izpiske, vse, eh, torej tako izpiske z matične knjige. Zdi se mi, da zelo počasi torej, tiste države, ki so bile močno privržene s tem starim izrazom, se sedaj že bolj odprle. Šlo je za te stare izraze mati, oče, eh, mož, žena. Ampak mogoče bomo čez 30-40 let imeli države, ki bo če dalje več in ki bodo v svojo zakonodajo to uvedle in odpravile kakršnokoli spolno obarvano terminologijo, ko gre za zakonske zveze v zakonodaji. Rešitev bi naprimer lahko bila, da bi se odrekli temu in bi pač rekli, ker pač veliko krat, ko gre za spol, ki ga je potrebno pač natančno opredeliti, zato da bi eh, sprejeli neko rešitev, ki bi jo lahko se države tudi sprejele, mogoče rešitev nova konvencija. In še na koncu, da bodo seveda države ratificirale eh, to konvencijo, da bodo nacionalni parlamenti to ratificirali. Za enkrat imamo veliko razprave o tej rešitvi, ki bi nam lahko pomagala rešiti ta problem, ampak potem pa bo potrebno to tudi ratificirati kot predstavnica CEC e lahko povem toliko. Mi smo seveda veliki prednosti uh, v odnosu, naprimer, kot pa moja kolegica iz vse komisije. Uh, imamo lepe instrumente, ampak države članice se bodo morale uh, potruditi pri ratifikaciji. Obstajajo potročeni problemi, naprimer, glede imena, sama tega nisem obranila, obravnavala, več ljudi pa je danes to omenjalo, tudi gospa se samo ne. Uh, samo ime je zelo problematično vprašanje v Evropi. Obstaja neka konvencija, ki pa nažalost ni šla tako zelo daleč, kot bi si mi želeli v generalnem sekretarjatu, kajti soočeni smo bili z različnimi pomisleki držav. Potem tudi konvencija o priznavanju imen, tudi ta je malo zgubila že aktualnost. Eh, potem pa so tukaj še druge konvencije, Lagardih, oziroma gospod Lagardih je omenil, te je bilo zelo težko skleniti, ampak so bile potem sprejeta. Ena država je podpisala to, samo ena poleg te pa še ratificirala. Prva je Španija, druga pa Portugalska, ki je torej zaenkrat takoj podpisala, Španija pa ratificirala. Veliko problemov je, ne moremo kar določiti neke direktive, ki bi avtomatsko veljala za vse države. Hvala. Ali lahko še nekaj dodam z strani Evropske komisije, če sem razumela, da je bilo vprašanje tudi za nas, glede tega, ali so poročni listi javne listine? Mislim, da je bil odgovor ta, da poročni listi, podobno kot rojstni listi, eh, mrliški listi ali eh, sodbe v primeru lešitve so javne listine. Rada pa bi še nekaj povedala, razjasnila zakonodaja na področju porok je del družinskega prava, ki spaja prostornosti držav članic. Zato to ne more biti predmet zakonodaje na evropski ravni. Trenutno nimamo nobenih pravil na evropski ravni glede tega, razen seveda splošne direktive o prostem pretoku. Ta se nanaša na priznavanje teh poročnih listin. Torej, to je relevantno tukaj v tem smislu, da je potrebno priznati pravico do prostega pretoka osebe. Zato smo rekli, da je to tista temeljna pravica, o kateri govorimo. Toliko z naše strani o trenutni situaciji. V prihodnosti pa bomo pogledali vse javne listine. In sedaj smo šele na začetku dela in šele prihodnosti bomo lahko povedali, katere bodo del, katere pobude prihodnosti. Smo pa veseli, da smo dobili različna stališča o teh dokumentih v javnih listinah ostano. Hvala. Sono altri interventi? Hvala še kdo? Non ci sono. Io vorrei prima di tutto ringraziare. Dobro. Potem bi se rad zahvalil tistim, ki so prispevali k temu sestanku. Slišali smo, da obstajajo dobre razlogi za takšen sestanek, še zlasti to veljalo za prejšnje dele sestanka, ampak sedaj smo videli, da obstajajo tudi novi elementi, ki bomo morali spodbujati v Evropski uniji. Zato mislim, da je to relevantno. Problemi poenostavljene evropske metode za vprašanja, ki se nanašajo na stan, to je pač tudi del Evrope in tega ne moremo kar ignorirati. Rad bi se zahvalil vsem govornikom za njihove ideje, predloge in seveda bi se rad zahvalil tudi komisiji za to, kar ste povedali, tudi za to, da ste najavili zeleno knjigo in posvetovanja. slišali smo različnih vidikih, zakonodaje in tako naprej. In upam, da bomo dobili tudi pobudo strani komisije, ki bo tudi zakonodajne narave. Kaj torej lahko sedaj povem? Je, da je na, iz te razprave išlo, da imamo sicer v mislih lahko neko idejo o enotnem dokumentu, enotni rešitvi, ampak imamo različne nacionalne tradicije in sisteme v Evropi in to tradicijo je tudi treba zaščititi, zavarovati, ker pač gre za tradicijo. Zato gre tam za pač pristojnosti držav članic. In uh, seveda tega Evropska unija ne more kar. Uh, pustiti ob strani, mi pač moramo tudi spoštovati civilno družbo. Vstaja pa potreba po nekem skupnem delovanju in izkušnje še krepijo to stališče. Vse skupaj se je začelo na neki osnovi, šlo, neka, šlo je za neko idejo parih držav članic, potem pa je ideja zrasla in sedaj je že dobila nek učinek. Ta ideja je napredovala zato, ker so tukaj udeležene zelo različne države in prepričan sem, da razvoj politike na tem področju in postavitev vseh teh različnih prednosti eh, razvoja tega stana, pojma stana na neki skupni osnovi, to je nekaj, kar bi lahko nas vse opogumilo tecnologia moderna. Noi tutti ricordiamo all'inizio che cosa era. Praviti bi morali tudi sodobno tehnologijo. Verjetno se vsi spomnimo, kakšni so bili včasih dokumenti. Šlo je za cele arhive in uh, dokumente, ki smo jih shranjevali v teh arhivih. Seveda, sedaj pač se to beležimo in uh, imamo uh, podatke o stanu. Včasih je crkva bila tista, ki je hranila te podatke, ampak mogoče je tudi to sedaj značilno sodobne družbe. In to je tudi ena izmed prednosti enotnega trga in prostega pretoka. Pripričan sem, da moramo zelo pozorno spremljati konvencije, ki so nastale. Kajti potrebujemo nekaj, kar nas bo obogatilo. Podobno kot komisija, tudi mi pričakujemo, da bo prišlo do razvoja znotraj stokholmskega programa tega vidika izdajanja teh potrdil. Še zlasti glede pojma stana. Tudi sam lahko delim z vami eno osebno zgodbo. Rodil sem se v Sardiniji, v regiji Italiji, ki, kjer so zelo dolgo vladali španci, sedaj je del Italije. In tam imam sorodnika. ki mu je ime Omato del Pilar, da je stot res skratka zelo, zelo dolgo ime španskega izvora. Resnično, zelo, zelo dolgo ime, ki je pokrilo skoraj da celo stran. In lahko si predstavljate, da v Belgiji bi bilo zelo težko živeti oziroma doseči to, da bi takšne ime priznali. Ampak to, takšne razlike sestavljajo Evropo in to treba spoštovati, zagotoviti, da, to priznam, da je to priznano povsod in da je to tudi ustrezno predstavljeno. Hvala lepa.